Vamos allá. Buenos días. Bonjour a tous et à toutes. Good morning, everybody. Dobro jutro vsem. Prosim za vašo pozornost, tako da bomo lahko začeli, ker je ključnega pomena, da smo točni. Kar nekaj časa že traja naš mandat. Leta 2009 smo začeli in imamo že tudi dolgo prakso, da se srečujemo s kolegi iz nacionalnih parlamentov 28 držav članic tukaj v Evropskem parlamentu, zato da bi pregledali trenutno stanje, razvoj dogodkov in aktualne dogodke in doseganje ciljev, ki smo se jih zadali na področju prostora svobode, varnosti in pravice, kot je to zapisano v pogodbah Evropske unije. Tako da sem zelo vesel, da lahko pozdravim v eno odbora Libe, vas spet v Evropskem parlamentu na tem medparlamentarnem sestanku. To je medparlamentarna konferenca, ki mislim, da je zelo aktualna in bi nam morala dovoliti, da se pogovorimo o prednostnih nalogah prihajajočih dogodkov na področju svobode, varnosti in pravice, s katerimi se bo ukvarjal svet in tudi komisija s tako imenovanimi smernicami, kar se tiče stokholmskega programa, ki je veljaven že skoraj pet let. Sprejeli smo ga decembra 2009 pod švedskim predsedstvom. Tako da smo torej tukaj zato, da pomagamo predsednikom vlad in držav pri sprejetju takih strateških smernic da bodo ustrezne. Pozdravljamo nacionalne parlamentarce, ki prihajajo z 18 držav članic in 4 držav, ki niso članice Evropske unije. To je pokazatelj interesa glede izmenjave mnen med evropskim in nacionalnimi parlamenti, glede vprašanj, ki so ključnega pomena. Torej, preden začnemo, naj podam nekaj sporočil. Imamo tri spremembe v zadnjem trenutku na dnevnem redu. Najprej gospod Trepesa Fernandez je bil predviden, da bo govoril tukaj in bo z nami, bo ne bo mogel biti z nami. In nadomeščen bo strani gospoda Lopeza Garida, ki je član odbora za pravosodje spodnega doma španskega parlamenta in je tudi član skupnega odbora za evropske zadeve Cortes General v španskem parlamentu. In potem na mesto, na mesto ministra Varviciotisa, ki tudi ne more biti z nami, bo z nami gospod Atanasios Busios, generalni sekretar ministrstva za trgovsko mornarico Grč Grčije. In končno, gospod Salvatore Kolino in gospod Latvort ne bo z nami in nadomeščena bosta strani Birgit Cipel, poslanka v Evropskem parlamentu. Sedaj pa še jezikovni režim tega sestanka. Imamo 23 jezikov Evropske unije, prav tako pa tudi srbščino, turščino in albanščino današnji sestanek je bil soorganiziran eh, z Grško republiko, ki je predsedujoča svetu v tem povletju. In to so organizirali v okviru parlamentarne razsežnosti grškega programa v svetu Evropske unije. Tako da sem zelo zadovoljen, da lahko sopredsedujem ta sestanek gospodom Verjidakisom gospodom Kirjakosom Vividakisom, predsednikom stanega odbora za javno administracijo, javni red in pravosodje Grče. Gospod Vividakis, prosim, beseda je vaša. Thank you very much, Mr. President. Hvala lepa, predsednik. Govoril bom v grščini. Hvala lepa. Najprej bi rad povedal sledeče. moj primek se je razvil. Pravzaprav ste najprej me napovedali z mojim prejšnjim primkom. To je zelo prijetno. Torej, rad bi vas pozdravil na tej konferenci nacionalnih in Evropskega parlamenta. To so organiziramo Grčija skupaj z Evropskim parlamentom. Že petič predsedujemo Evropskemu svetu v odločilni fazi za Evropo to je v obdobju, ko slišimo veliko pomislekov, kar se tiče reform evropske politike, prav tako pa imamo maja potem evropske volitve. Predsedovanje smo prevzeli v odločilnem trenutku, kar se tiče prostora svobode, varnosti in pravice. tik pred koncem uporabe stokonskega programa, moramo razpravljati o novih prednostnih nalogah pred junijskim svetom. Naš sestanek sledi sestanku v Atenah in resnično želimo zagotoviti izmenjavo mnen med različnimi parlamenti, želimo pa s to prireditvijo zagotoviti tudi ustrezen prispevek k razvoju prostora svobode, varnosti in pravice. Tukaj smo storili že kar nekaj korakov, vendar pa vlada negotovost. Na države članice se zaradi gospodarske krize precej pritiska in to je grožnja za nadaljne delo na tem področju. Prav tako bomo govorili o nekaterih pravnih pobudah, ki so že bile sprejete in sicer v pristojnih odborih naših parlamentov. Še prav posebno, kar se tiče uredbe Europol, tu smo že v preteklosti imeli možnost za izmenjavo mnen z Evropskim parlamentom. Tudi z gospodom Diazem de Mero, poročevalcem Evropskega parlamenta, smo se o tem že pogovarjali. Okrepili smo z Lizbonsko pogodbo tudi določbe o odgovornosti in zato se, so se začela ta srečanja z nacionalnimi parlamenti. Sedaj moramo kot poslanci najti pravo pot, da bomo izvajali učinkovit, uspešen nadzor ne da bi ovirali dejavnost in ne da bi presegali meje parlamentarnega nadzora. V povezavi z uredbo glede Evropskega toživstva imamo 13 držav članic, ki so tako rekoč pokazali rumeni karton, uveljavljajo zadržke, kar se subsidijalnosti tiče. To seveda kaže na to, da nacionalne parlamente zelo zanima to, kar se dogaja na evropski ravni in spremljajo zelo podrobno predloge Evropske komisije. Potem tehnični razvoj na področju spleta. Tukaj imamo zelo veliko sprememb v vsakodnevnem življenju. Smo pred novimi izzivi in s tem se moramo uspešno soočiti. Naprimer, tudi varnost osebnih podatkov in varnost zasebne sfere, to so vprašanja, s katerimi se vedno več ukvarjamo. In za konec uvodni besed bi rad izpostavil še to, da je za Grčijo še ena zelo pomembna tema in sicer migracije. To vodi do različnih mnen med grškim prebivalstvom migracijski tokovi zadevajo predvsem tiste države članice, ki so na zonanjih mejah Evropske unije. In ravno te so tudi v najhujši ekonomski recesiji in trpijo zaradi brezposelnosti. In tukaj seveda se moramo lotiti tega perečega humanitarnega vprašanja. Imamo pa upravka tudi s humanitarno krizo v teh državah in pojavljajo se težave glede varnostnih vprašanj. To je kriza še zaostrila. Ne nadzorovani migracijski tokovi v smeri Grčije, Grčije so sprožili tudi zelo neprijetne reakcije in odzive, ki so pravzaprav v nasprotju splošnim značajem Grkom, saj smo odprti in razumemo človeško trpljenje. To je torej v nasprotju tudi z našo zgodovinsko tradicijo. V preteklosti smo imeli veliko opravka z migracijskimi tokovi, sedaj pa spet prihaja do bega možgan iz naše države zaradi krize. Številke so zastrašujoče in nesporno je, da so te razmere problematične. Na jugovzhodnem področju Evropske unije se vsakodnevno odvija tragedija in prepričan sem, da bomo tekom sestanka dobili še več informacij tudi o tem, torej o nezakonitem priseljevanju. Bomo pa seveda to obravnavali pod naslovom humanitarne krize. To zadeva nas vse, vse države članice. Ne smemo ostati ravnodušni razvoj območja svobode, varnosti in pravice je pomemben cilj Evropske unije. In mi poslanci moramo poskrbeti za to, da bo to pomembno vprašanje dobilo tudi ustrezno obravnavo in da bomo dosegli napredek, da ne bomo nazadovali. Hvala lepa. Thank you, Mr. Bivide. Hvala lepa, gospod Virgidakis. Sedaj pa bomo kar začeli in sicer kar k prvemu omizju, krogu razprav. To je prvi del naših razprav. To bo trajalo približno dve uri do 11. ure. Tukaj bomo govorili o najpomembnejšem vprašanju, kakšna je prihodnost Evropola. Ko razvijamo evropsko varnostno strategijo in krepimo policijsko sodelovanje, se moramo pogovarjati tudi o tem. Sedaj se bomo pogovorili o policijskem sodelovanju v Evropski uniji. Ozadje je seveda jasno. Kriminalne organizacije postajajo vedno bolj mednarodne in globalne. Nacionalni organi kazenskega pregona v Evropi morajo sodelovati še bolj tesno, vedno bolj tesno. Včasih se to dogaja na dvostranski podlagi, včasih pa potrebujemo čezmejne evropske sisteme izmenjave, kot je prumski mehanizem, kot je SIS-2. Včasih moramo tudi torej izmenjavati se informacije in zdrževati vire. In to se dogaja na Europolu. Izvršni direktor Rob Wainwright iz Europola je tukaj z nami. Dobrodošli. Vse to pa zbuja zelo pomembna, zanimiva vprašanja. Glede načina, kako nacionalni parlamenti in Evropski parlament lahko zagotovijo demokratični nadzor za zaščito temeljnih svoboščin svojih državljanov. Nekaj vemo, in to je dejstvo, da vedno večje sodelovanje med organi kazenskega pregona v Evropski uniji, mora biti zrcaljeno tudi vedno večjem sodelovanju med nami vsemi in z izmenjavo informacij med nami vsemi, poslanci nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta. Tako da si bomo sedaj ogledali v tem delu razprav bolj specifično osnutek uredbe glede Europola. Z nami je tudi pristojni poročevalec ki je poročevalec glede zadevnega predloga komisije, gospod Diaz Nemera. In potem bo gospod López Garido se odzval, predstavnik nacionalnega parlamenta Španije. In potem bomo prisluhnili še gospodu Wainwrightu, pa se bomo potem na koncu vrnili še gospodu Virvidakisu za zaključek. Vsi tisti, ki želite spregovoriti, dvignite roke, pripravite vprašanje in jih predajte dvoranskemu osebju, tako da bomo potem tukaj za predsedniškim pultom lahko se skupaj organizirali, razdelili čas za govor za poslance Evropskega parlamenta in tudi nacionalnih parlamentov. Tako, sedaj dobi besedo gospod Diaz de Mera, poročevalec glede Europola. Yeah. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa tudi gospodu eh, predsedniku Virakisu. In eh, zahvaljujem se tudi gospodu eh, Lopesu Aguilarju in pa gospodu Lopesu Garidesu. Preden spregovorim o prihodnosti Europola in pa eh, njegovih eh, prednostnih nalog, eh, bi najprej podal nekaj zgodovinskih dejstev kot ozadje. Torej, urad Europol je bil vzpostavljen julija 1995 kot eden izmed inštrumentov, ki jih eh, omogoča pogodba iz Maastrichta. Na to smo imeli še dva protokola, 2000 in leta 2003. Ta sta stopila v veljavo marca in aprila 2007. To je bil zelo kompleksen in dolg postopek ratifikacije in to ni bilo tako hitro, kot se je hitro razvijala um, mednarodna organizirana kriminaliteta. Torej, šlo je za instrument, s katerim smo se želeli um, boriti proti organiziranemu kriminalu. In uh, zahvaljujoč temu uradu, torej Europolu, ki se je organiziral kot Evropska agencija, z aprilom 2009 je eh, svet eh, sprejel sklep in eh, s tem sklepom se je ustanovil Europol kot Evropska agencija. Na to je stopila v veljavo pogodba iz Lizbone decembra 2009 in s to pogodbo je bila na to ta odločitev tudi uh, vključena um, skladno z pogodbo o delovanju Evropske unije, ki vzpostavlja Europol in pa njegovo delovanje kot agencije, agencije Evropske unije in ji tudi daje eh, pravno osnovo. Torej, sam sem bil poročevalec pri tem. Torej, uh, Europol ima nalogo tako pri boju proti organiziranemu kriminalu in terorizmu, eh, kot tudi pri sodelovanju med eh, nacionalnimi organi predona. Dela z eh, državami članicami, z policijskimi organi in zlasti na področju čezmejnih preiskav. 27. marca lani Eh, smo formalno eh, sprejeli zakonodajni predlog Evropske komisije. Kot sem že povedal, je bilo to prvič, da je parlament skupaj s svetom odločal o delovanju, o pristojnostih Europola in tudi v področju delovanja. Prvo branje je bilo opravljeno 25. februarja letos, torej pred nekaj dnevi, in rezultat je bil zelo širok konsens. Torej, eh, pri tem konsenzu je bilo potrebnih 70 sestankov z različnimi akterjih, In tu bi zlasti povdaril srečanja z Evropsko komisijo, s predstavniki Europola, z velikim številom zastopnikov držav članic, z nadzornikom za varstvo podatkov in pa tudi z predstavniki nacionalnih parlamentov, zlasti ko se je razpravljalo o vprašanju parlamentarnega nadzora. Pogosto se zahvaljujem tudi svojim sodelavcem in zato bom to priložnost še enkrat izkoristil, da se zahvalim tudi poročevalcem v senci. 10. Eh, marca sem sam eh, predstavil več kot 200 predlogov sprememb in na to so kolegi predstavili mm, nekaj tednov kasneje eh, še več kot 500 različnih predlogov sprememb. Na to so bila tudi predstavljena mnenja odbora za proračunski nadzor in pa tudi eh, odbora za ustavne zadeve. To pomeni, da smo imeli vsega skupaj 721 eh, predlogov sprememb na predlog komisije. Torej šlo je za zelo kompleksno delo in po vseh teh predlogih sprememb smo uh, uspeli doseči 32 različnih kompromisov, kar je zmanjšalo število amendmajev na približno 500. 30. januarja smo o tem še razpravljali in 25. februarja je postalo jasno, da je bil naš namen uh, v parlamentu eh, zauzeti zelo trdno stališče eh, napram eh, svetu in komisiji, kajti želimo resnično Europol 28 držav, ki bo lahko uspešno deloval. Torej, zopet bi se zahvalil tudi poročevalcem v sencu, ki so, senci, ki so opravili zelo veliko število posvetovanj. Torej, želel bi sedaj še eh, povedati nekaj besed o tem, kako se je to odvijalo. Torej, prvi odziv je bil negativen. Torej, na začetku eh, nismo želeli tega združenja mm, med Europolom in Cepolom. Torej, to je bil eh, en svežen. Na to smo imeli še drug svežen, kjer je šlo za opredelitev ciljev in z upravljanjem. Najpomembnejšo vprašanje se je navezovalo na parlamentarni nadzor. To je bila tema, ki, o kateri se je zelo veliko razpravljalo, zelo veliko posvetovanj je bilo na to temo, zato da smo dejansko lahko opredelili ta instrument parlamentarnega nadzora. Zelo veliko časa smo namenili tudi eh, nacionalnim eh, sogovornikom. Prav tako je šlo tudi za zelo kompleksno vprašanje ravnotežja med potrebami tega organa in pa eh, osebnimi podatki. Tudi tu so bili doseženi kompromisi, eh, ki so dobri. Torej, kot rečeno, to so bile eh, te glavne teme, se pravi zaščita eh, podatkov, eh, ustrezno ravnotežje in tako dalje. Torej, namen je bil vzpostaviti tudi nek neodvisni organ, kot je nadzornik za varstvo podatkov ki eh, zelo tesno sodeluje tudi z ustreznimi eh, zadevnimi sogovorniki v državah članicah. Na ta način se lahko zagotovi obdelava osebnih podatkov, ki bo eh, bolj varna in pregledna. In to je tudi opredeljeno v sklepu sveta. Šlo je tudi za opredelitev mehanizmov skupnega nadzora. Eh, in za vprašanje prilagoditve Europola za delovanje v sodelovanju tudi z parlamentu in uprit evropski državljanom. Eh, člen 88 pogodbe o delovanju Evropske unije eh, pravi, da se v tej uredbi določijo dejavnosti Europola, in da je Evropski parlament tisti, ki bo zagotovil nadzor nacionalnih parlamentov. Torej, ne smemo pozabiti, da to ni neodvisni organ in da posledično tudi ne uživa nobenih novih eh, proračunskih sredstev. Eh, to, s tem smo imeli zelo veliko težav, zlasti z britanskimi sogovorniki. V devetem poglavju eh, predloga uredbe eh, vidimo tudi zelo veliko sklicevanj na ta člen. Torej na ta odnos tudi med Evropskim parlamentom in pa nacionalnimi parlamenti s pomočjo skupne skupine za uh, to sodelovanje. Torej, naš odbor Libe bo deloval eh, skupaj z zastopniki nacionalnih parlamentov, sogovorniki nacionalnih parlamentov in tisti parlamenti, ki imajo dva doma, bodo imeli tudi dva predstavnika. Ta skupina bo eh, sklicana Eh, strani odbora Libe in tej posebni skupini bo sopredsedoval predsednik Libeja in pa predstavnik eh, države članice, ki trenutno zagotavlja predsedovanje Evropske unije. Tako smo prišli do zaključka, da je potrebno to skupino tudi osredno opredeliti, opredeliti njene funkcije in da se določene, določena vprašanja predstavlja redno in sicer gre naprimer za eh, redno poročilo eh, o eh, zaščiti podatkov, poročila ki jih komisija pripravlja vsakih pet let o napredku in poleg tega bo ta nadzorna struktura lahko povabila tudi kandidata eh, za naprimer izvršnega direktorja Europola, ki bo svojo predstavitev predstavil pred to skupino. Poleg tega ta parlamentarna nadzorna skupina eh, bo eh, vabila tudi uh, nadzornika, uh, Evrop, torej Evropska nadzornika za, za varstvo podatkov, uh, zastopnike komisije, zastopnike nacionalnih parlamentov uh, in uh, skupaj bodo razmišljali tudi o uh, strateških prednostih Europola, ocenili rezultate študij in poleg tega bo skupina lahko pripravljala tudi uh, povzetke rezultatov dela Europola pred Evropskim parlamentom. Prav tako moramo imeti tudi pred očmi to, da parlament tu izvaja ključno funkcijo eh, kot eh, proračunski, proračunski organ, mora tudi z vidika proračunskega in finančnega nadzora pripraviti ustrezne, uh, izvajati ustrezni nadzor in pripraviti določena uh, ustrezna poročila. Torej za prihodnost eh, se nam zdi, da bo ta uredba o Europolu zelo uh, dober pravni okvir in uh, to bo tudi ključnega pomena za vse države članice. Pri tem je treba upoštevati tudi to, da eh, so dejavnosti mm, organiziranih eh, kriminalnih združb vedno bolj kompleksne in da je vedno teže se tudi odzivati na vse te izzive. In eh, zato smo tudi Eh, lansirali to eh, idejo, da se ustanovi eh, nek organ za nadzor kibernetskega kriminala in to, bo, to je tudi skupina, ki znotraj Europola že deluje in tudi zelo uspešno na to eh, evro, naprimer, je eh, zelo um, uspešna valuta in vemo, da je to tudi um, denar, ki se uh, v veliki meri tudi uh, ponareja. 500 milijonov evrov, naprimer, je bilo v obtoku 500 milijonov ponarejenih evrov. Eh, prav tako imamo še celo vrsto drugih eh, eh, kaznjivih dejanj, naprimer trgovino z ljudmi, pranje denarja, finančni kriminal in tako dalje. Torej, treba se je odzvati na vsa ta kazniva dejanja eh, in zato je potrebna sodelovanje med vsemi državami članicami, policijsko sodelovanje in to je zelo pomembna vloga, eh, ki jo mora odigrati eh, Europol v boju proti organiziranemu kriminali, kriminalu in terorizmu in s tem bom tudi zaključil ta uredba resnično ovaja najvišjo raven zaupanja in to besedo povdarjam, to je ključnega pomena in omogoča tudi eh, zelo visoko raven sodelovanja med državami članicami. Hvala lepa. Eh, hvala lepa, eh, gospod Diaz de Mera, za vaše delo pri tem zelo pomembnem predlogu uredbe o Europolu ki je eh, bil eh, oblikovan v tem zakonodajnem obdobju. Eh, sedaj pa dajem besedo članu odbora za pravosodje v španskem parlamentu, gospod López Garida. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dobro jutro vsem. Hvala lepa, predsednik. Dobro jutro vsem. Najprej se želim zahvaliti za priložnost, da spregovorim v imenu skupnega odbora za Evropske zadeve Španskega parlamenta. Najprej bi se rad zahvalil sodržavljanu Diezo de Meri za odlično upravljeno delo kot poročevalec glede uredbe za Europol. Gospod Diaz de Mera je bil eden najboljših zagovornikov interesov evropskega in nacionalnih parlamentov, naših predlogov, ki smo jih podali v tem postopku. Kar se tiče španskega nacionalnega parlamenta, smo imeli nekatere ugovore, kar se tiče predloga uredbe. Vendar pa sedaj bi najprej rad pozdravil to uredbo. Včasih se zdi, da ko skušamo izboljšati naša pravila, naš sistem v Evropski uniji, začenjamo z veliko razpravami in včasih bi naj te razprave zadeve izboljšale, vendar pa so potem stranski učinki hrup, ki ga povzročamo s temi razpravami pogosto nekoliko drugačni. Naši državljani v Evropski uniji menijo, da je potrebno imeti precej kritično stališče in potem na koncu menijo, da nič ni prav. Ko govorimo o takih zadevah, se morda potem to nadaljuje še naprej, da torej ni vse lepo in prav in da pravzaprav nič ne počnemo. To pa ni res precej razpravljamo, imamo razlike v stališčih, pa vseeno skušamo potem stvari izboljšati. Tudi, ko dosežemo dogovor, pa še vedno potem kritiziramo zadeve, ker pravimo, da bi lahko zadeve uredili boljše, kot smo jih. Mislim, da moramo izpostaviti, da je pomembno doseči dogovor. In kot je dejal gospod Demera, bomo dosegli dogovor v Evropskem parlamentu, staja velika večina za dosego dogovora. Pripričan sem, da ga bomo dosegli in da bo uredba gotovo veliko boljša, kot so trenutne razmere. Kar se tiče španskega nacionalnega parlamenta, pa, kot sem že dejal, pozdravljamo to uredbo. Mislim, da je potrebno pripraviti nov okvir za Europol, za sodelovanje različnih policijskih organizacij organov, oddelkov v Evropski uniji. Menimo tudi, da je odgovornost Europola nacionalnim in Evropskemu parlamentu nekaj, kar je potrebno zagotoviti. Potrebno je spostaviti nadzorne mehanizme in zagotoviti ustrezen nadzor. Prav tako se strinjamo, da je potrebno zavarovati podatke da je potrebno obnoviti sistem za varovanje podatkov. To je predsejšen pomislek evropskih državljanov. Skrbi jih, kaj se dogaja z njihovimi podatki. In gotovo bi ta nov okvir lahko pomenil napredek. Upravljanje Europola bi bilo potem podobno upravljanju različnih agencij v Evropski uniji. To je nekaj za kar mora poskrbeti Unija. Vsi ti vidiki so dobri in resnično menimo, da je, jih je potrebno dodelati. Nekaj pomislekov smo imeli in kot je gospod Demera dejal, smo imeli pomislekov tudi glede postopka. On je seveda temu postopku pozorno sledil kot poročevalec v Evropskem parlamentu. Nekateri postopki so bili nekoliko potisnjeni na stranski tir morda. Vendar pa v naslednjih nekaj minutah bi rad spregovoril o tem. Naši pomisleki, naša zaskrbljenost glede te uredbe še vedno obstaja. Naprimer, kaj se izmenjava informacij tiče. Evropo temelji na zaupanju. Sodelovanje med različnimi policijskimi organi v državah članicah je temeljilo na zaupanju. In to zaupanje je bilo nekoliko načeto zaradi novih obveznosti pri izmenjavi podatkov. Nekatere izmenjave so postale obvezujoče in morda so ta nova pravila ogrozila zaupanje. Poleg teh informacij in izmenjave podatkov pa je govora tudi o izmenjavi informacij z nekaterimi drugimi dejavniki, tretjimi stranmi. In to bi morda bilo lahko nekoliko sporno. Saj, če bi morali izmenjavati te informacije obvezujoče s tretjimi stranmi, ki niso del specifične skupine, ki sodeluje v okviru Europola, bi to lahko bilo težavno. Potem mehanizem upravljanja meja nove agencije. Tudi tu imamo kar nekaj pomislekov v našem parlamentu. In potem ne na zadnje, združevanje. Evropola, CEPOLA, policijske šole. V našem poročilu smo zapisali, da to ni zajeto v pogodbi, tako da imamo tudi tukaj nekaj pomislekov. Gospod Diaz de Mera je o tem že govoril in pripričani smo, da bo to vprašanje zagovarjal še naprej. In potem končno zaskrbljenost, kar se tiče prekomernih ambicij, bi dejal. Europol je sedaj pravi operativni organ nekdo, ki resnično izvaja vse na tem področju, ko pa vemo, da so tu v bistvu na tem področju to države članice, včasih nas skrbi, ker Europol dobiva preveč pooblastil in potiska države članice na stranski tir. Pa so ravno te tiste, ki morajo prevzeti vodilno vlogo na tem področju. Toliko. No naši vlogi, naših pomislekih. Torej, vračam se na začetek, imamo nekatere pomisleke, menimo pa, da bo nova uredba veliko boljša, kot je trenutno stanje. Tako da še vedno zaupamo v evropski zakonodajni okvir glede tega vprašanja in skušamo državljanom to tudi prenesti v naših državah članicah. Kljub sem kritikam, kljub nekaterim pomislekom izboljšujemo pravni okvir. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa, gospod Lopez Garido, hvala za vaše izjave in da ste se držali odmerenega časa. Tako, sedaj pa prehajamo na direktorja Europola, gospoda Roba Wainwrighta. Najprej pa naj vas spomnim. Na mizi imate kartice, izpolnite jih, če nameravate spregovoriti o čemerkoli, če želite biti del razprave takoj po tem, ko bo spregovoril direktor Europola Rob Rainwright. Deset minut bo govoril, potem pa bomo začeli z razpravo in upam, da bomo lahko sprejeli kar se da veliko javno k besedi. Prosim, beseda je vaša. Uh, Hvala lepa, uh, gospod uh, predsednik, za to priložnost, da sodelujem pri tej pomembni razpravi o prihodnosti Evropola. To je zadnja priložnost, ko lahko nastopim pred tem odborom in pred predstavniki nacionalnih parlamentov. To je torej priložnost za to, da podam pregled dela, ki smo ga opravili v zadnjih petih letih v sodelovanju sodelovanju torej, eh, z vsemi na tem pomembnem področju varnosti. To je res enkratno obdobje v zgodovini Lizbonske pogodbe in tudi, kar zadeva strukturo Europola, kar je spremenilo tudi odnose eh, Europola z Evropskim parlamentom. V tem okviru moramo tudi upoštevati tudi nove spremembe, kar zadeva nove e, e, ureditve e, z novimi evropskimi politikami, pri čemer smo oblikovali neko enotno strukturo v boju proti kriminalitetu kriminalu v Europolu. Eh, na tak način smo okrepili delo Europola na tem področju, zato da bi se borili proti eh, vedno močnejši eh, razsežnosti organiziranega kriminala. V zadnjih petih letih je Europol podvojil svoje operacije in primer, število primerov, ki jih je obdelal. Ehm, In štirikrat je povečal pa število eh, informacij o kriminalnih dejavnost, ki eh, smo jih zbrali in zmenjali za drugimi v Evropi. Se pravi, da eh, beležimo vedno večjo produktivnost in učinkovitost Europola pri boju proti organiziranemu kriminalu na evropskem prizorišču potem uh, ta organizacija se vedno bolj uveljavlja tudi zato, ker uh, je uh, bila deležna pomoči in podpore strani nacionalnih in Evropskega parlamenta. Uredba, uh, nova uredba o Europolu bo pomemben mejnik v razvoju in organizaciji Europola. Naj se zahvalim vsem poslancem za njihov interes in za uh, upletenost v te dejavnosti v zadnjih 12 mesecih. Komisija je dala zelo dober predlog, nismo se strinjali z vsemi vidiki, veliki v tem eh, besedilu, ampak smo imeli priložnost eh, nedvomno, da eh, pomagamo in da spremljamo razprave v tem parlamentu in za državami članicami. Posebna zahvala gre prijatelju Diasu Demeri za njegovo neutrudno delo v zvezi s tem predlogom. Imeli smo kar 60 sej v dokaj težavnih okoliščinah. Eh, recimo eh, tudi eh, ob upoštevanju dogodkov na mednarodnem prizorišču, primer Snowden, potem dejavnosti odbora Libe v zvezi z prisluškovanjem, torej to je bilo zelo dinamično politično obdobje. Vse to je vplivalo tudi na delovanje Europola, kajti eh, spraševali smo se, kakšne vrste pristojnosti naj bi imela ta agencija v prihodnje. Na splošno smo zabeležili tudi povečanje nezaupanja strani vlad in eh, javnih organov, eh, kar zadeva naše delovanje oziroma kar zadeva splošno delovanje na področju zbiranja osebnih podatkov. Zato smo morali najti ustrezen kompromis, zato da bomo imeli še vedno učinkovito Evropsko policijsko agencijo. To je bil velik izziv komisijo in eh, potrebno je bilo upoštevati različne politične eh, vidike, usklajevati stvari med različnimi državami članicami, upoštevati prispevek Evropskega parlamenta in mislim, da gospod Jaz Demera je upravil res odlično delo z ozirom tudi na besedilo, ki je bilo oblikovano in eh, z ozirom tudi na končno stališče Evropskega parlamenta. Ta razprava je bila nedvomno plodna in Evropski parlament je vključil zelo pomembne nove elemente, kot naprimer več fleksibilnosti pri obdobju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 Eh, dejansko doslej eh, smo imeli bistvene omejitve pri eh, operativni zmogljivosti, kajti naše, naši viri so bili tudi zelo omejeni, zato smo potrebovali bolj fleksibilno podatkovno bazo, bolj ažuren sistem in stališče Evropskega parlamenta nam je pri tem pomagalo. Potem tudi več vključevanja nacionalnih parlamentov pri nadzoru nad delovanjem. V zadnjih petih letih je parlament vedno večji miri opravljal to nadzor nadzorno ulogo eh, v primerjavi s preteklostjo, vključno tudi z, naprimer, mojimi nastopi tu eh, v parlamentu kar 20 krat v zadnjih petih letih. Eh, vedno pozdravljam to večnjo upletenost Evropskega parlamenta pri strateškem razvoju agencije, kajti prepričan sem, da večja preglednost in odgovornost bosta privedli do večje legitimnosti v srčiki pridobivanja zaupanja javnosti do institucij tiči ravno bolj transparentno delovanje, bolj odgovorno delovanje, zato da vzpostavimo osnovno stopnjo vzajemnega zaupanja in eh, dejansko eh, v eh, vseh zadnjih letih delovanje, policijsko delovanje je temeljilo na predpostavki, da moramo vse graditi na privolitvi in torej na vzajemnem zaupanju. In zato želimo zagotoviti, da Europol Eh, je deležen te eh, legitimnosti, tega zaupanja, da na tej podlagi lahko zbira informacije, podatke in tudi osebne podatke. Podpiramo eh, tudi države članice pri boju proti terorizmu in pri tem lahko zbiramo veliko pomembnih informacij, ki so tudi zelo občutljive in ranljive. To je bistven element našega delovanja in pri tem podpora državljanov je bistvenega pomena in zato pozdravljamo predlog gospoda Diasa de Mere, da vzpostavimo skupni parlamentarni nadzorni odbor, eh, kajti na tak način bi tudi mi pridobili večjo uh, Eh, večjo eh, pač, eh, legitimnost na evropski in nacionalni ravni. Hkrati boste pričakovali od mene, da povem nekaj o določenih področjih, na katerih bi Evropol še vedno željo napredovati. Tako kot je povedal poročevalec, zelo težko je uravnotežiti interese vseh. Tukaj govorim v imenu policijske skupnosti v Evropi, kjer želimo zagotoviti čim boljšo zakonodajno podlago za to, da lahko opravljamo pripravljamo na ustrezen način naše delo na najbolj izzivalnih področjih krimi, organiziranega kriminala in terorizma. Torej, eh, pri vsem tem seveda. Eh, moramo imeti ustrezne podlage za to, da lahko upravljam preiskave eh, v zvezi z najhujšimi oblikami kaznivih dejanj. Hkrati pa eh, moramo imeti vedno v mislih tudi naše, naše poslanstvo in torej varovanje in ščitenje evropskih državljanov. Vse to je tudi pogojeno z globalizacijo in z zelo pomembnimi globalnimi silnicami kot mobilnost, vedno večja povezljivost gospodarstv in tehnologij. Kriminalne mreže izkoriščajo krimin, eh, zakonodajne vrzeli za to, da ustvarjajo zelo velike nezakonite premoženske koristi in eh, naprimer zato, da pri vsem tem pa eh, moramo upoštevati, da to lahko deluje tudi proti ustreznemu gospodarsku, ustrezni gospodarski obnovi, zato da lahko izvedemo svoje naloge, moramo razpolagati z orodi za boj proti organiziranimi kriminalnimi kriminalu in ta orodja nam zagotovijo zakonodajalci. Moramo onemogočiti eh, kriminalnim organizacijam in hudodelskim združbam, da opravljajo svoje dejavnosti. Naj vam, vam dam tudi nekaj primerov. Zasebni sektor ima v rokah kar 90 odstotkov vseh eh, spletnih eh, infrastruktur in pri vsem tem. Uh, torej hkrati pa kriminalne organizacije migrirajo eh, na splet in eh, za namene, naprimer, eh, goljufi z kreditnimi karticami, spolnega izkoriščanja in celo vrsto drugih kriminalnih dejavnosti. Večina, večino teh dejavnosti ugotovijo zasebni akteri, ki potem zaprosijo za pomoč javnim, javnih administracij. Hkrati pa a, eh, moramo torej eh, doseči ustrezno sodelovanje. Mislim, da te kriminalne dejavnosti prizadevajo vse a, eh, države, ampak a, ker gre za mednarodne dejavnosti, lahko samo Europol na podlagi svojega privilegiranega položaja lahko ugotovijo in ustrezno preganjajo torej, a, to vrstne kriminalne združbe. Eh, doslej eh, uredba ni eh, omogočala Europolu, da bi pridobival direktno informacije od zasebnih akterjev in to je področje, torej, ki nas še vedno zelo skrbi. Svet postaja vedno bolj globaliziran in čezmejno sodelovanje je vedno pomembnejše v, skozi leta. Europol je vzpostavil celo mrežo sporazumov za sodelovanje v Evropi in tudi drugod po svetu. Tirjalo je kar nekaj let pogajanja dogajanj in to je bistvenega pomena v boju proti organiziranim kriminalu in terorizmu. Vseh sporozim je bil pregledan večkrat strani neodvisnih organov in v zadnjih petih letih ni bilo nobenih pritožb strani različnih ustanov in organov, kar zadeva zaščito oziroma varstvo osebnih podatkov. Seveda parlament pri tem mora še dalje opravljati svojo nadzorno ulogo in mora imeti besedo pri eh, sklepanju prihodnjih sporazumov, Eh, pri tem pa moramo biti pozorni na to, da 13, eh, 30 eh, že obstoječih sporazumov bo ponovno izpogajanih v naslednjih petih letih. To je zelo velika naloga, velik izziv. In to bo tudi pomembno, pomemben delež eh, naših aktivnosti. Naj zaključim z besedico o, o eh, varstvu osebnih podatkov. E, parlament je pred nedavnim sprejel svoje stališče v zvezi z svežnjem na a, temo varstva osebnih podatkov. Um, torej, um, moram reči, da uh, ste se v zvezi s tem zelo jasno uh, izrazili in uh, Sicer pa policijska skupnost je imela nekaj težav izraziti, ustrezno uveljaviti svoje stališče. Na letni skupščini lansko leto pri Europolu so številni predstavniki izrazili mnenje, da, da obstajajo določene praktične posledice eh, te nove, eh, novega predloga direktive, ki bi lahko pač bili problematični. In eh, mislim, da je treba vse to ustrezno upoštevati, kar pa zadeva uredbo o Europolu. Mislim, da Europol eh, zagotavlja eh, najbolj eh, učinkovit sistem varstva osebnih podatkov na celem svetu. Zelo smo ponosni na ugled, ki ga uživamo, kar so priznali tudi pri pomembni akteri na mednarodnem prizorišču, kot naprimer tudi State Watch. Uh, in uh, Torej, eh, uporabljamo eh, napredne tehnologije za to, da zagotavljamo doseganje naših ciljev, pri tem pa spoštujemo tudi vse civilne svoboščine. Mislim, da to je res zgled eh, pri uravnoteženju različnih interesov. Eh, med pač eh, pregonom kriminalnih dejavnosti in varstvom osebnih podatkov. Parlament še vedno eh, poudarja, da obstajajo določeni dvomi, predvsem kar zadeva temeljne svoboščine in varstvo podatkov v okviru Europola. Ehm, dejansko Eh, morda to uh, ni, uh, ni dovolj, ne odraža v zadostni meri uh, stopnje nadzora, kateremu smo podvrženi v okviru Euro, Europola. In torej upamo, da bomo lahko deležni tega priznanja tako zdaj, kot tudi v prihodnjem sklicu Euro, Evropskega parlamenta. Naj vas opozorim, da se poslužujemo eh, podatkov, ki so bili že zakonito zbrani na evropski ravni in eh, v naši sredi se uveljavljajo eh, pravila, ki itak veljajo za vse nacionalne organe. Torej, uh, glavni namen Europola je zbiranje analiza in zmenjava um, podatkov. Uh, to ni postranska naloga Europola, kot je to za večino nacionalnih agencij. To je glavna naloga Europola in torej uh, zato se včasih. Uh, odstopamo od načina uporabe e, nacionalnih pravil, ampak e, tako, da e, so ta pravila celo strožja. Hkrati moramo biti zvesti našemu osrednjemu, naše osrednji nalogi, osrednjemu poslancu in sicer temu, da smo podpora, podporni organ za čezmejne operacije. Zato, da se bomo pri, eh, ustrezno prilagodili na nove čezmejne izzive, bomo potrebovali bolj ažuren mandat za prihodnje, ki naj omogoča bolj fleksibilne eh, policijske sporazume na čezmejni ravni in ki naj nam omogoča, da vključimo širšo skupnost tudi zasebni sektor. Eh, hkrati eh, moramo imeti tudi varovalke, eh, ki naj, nam omogočajo, da dosegamo naš namene, pri, hkrati pa da zagotovimo učinkovito policijsko delovanje moramo torej zagotoviti demokratično uh, odgovornost, ampak sem prepričan, da zakonodajalci bodo, uh, pre, bodo sposobni uh, odpraviti, odstraniti vse dvome uh, glede tega, češ, da Europol ni dovolj uh, produktiven, dovolj uh, učinkovit. Uh, Eh, z besedami vašega predsednika gospoda Šulca, ki je obiskal Europol pred eh, nedanjem, lahko rečem, da je Europol do zgodba o uspehu eh, v zadnjih letih in dejansko tudi Evropski parlament ima kar nekaj zaslužkov za napredek, ki smo ga zabeležili v zadnjih petih letih. Zahvaljujem se torej za povabilo na to zasedanje in sem prepričan, da vsi prispevajo prispevki, ki jih je dal Evropski parlament prek svojega poročevalca gospoda Diasa de Mere, bo prav zagotovo zagotovil uspeh nove uredbe o Europolu. Hvala lepa. Torej, nekaj vprašanj je že bilo postavljenih, zato zdaj odpiramo razpravo. In, torej, najprej bomo izvedli prvi krog vprašanj. In torej, kdor želi spregovoriti, se. Eh, lahko dvigne roko oziroma opozori, opozori eh, predsedstvo. Najprej pa eh, gospod Hani eh, v imenu britanskega zgornjega doma. Hvala lepa, predsednik, dovolite, da pričnem in naj čestitam vam in poročevalcu v zvezi s tem, kako ste e, izvedli posvetovanja v zvezi z novo uredbo o Europolu z nacionalnimi parlamenti. Imeli ste celo vrsto sej, na katerih sem bil vedno prisoten. Zdi se mi torej, da, to, da je to res bil zelo pomemben korak naprej pri. Eh, pač eh, deljenju in prevzemanju odgovornosti pri oblikovanju evropske zakonodaje. Zato eh, vam želim čestitati, gospod predsednik, za vlogo, ki ste jo odigrali, kajti to ni bilo absolutno enostavno. Drugič, želim povedati, da je gospod poročevalec dosegel ustrezno ravnoteže v resoluciji Evropskega parlamenta, kjer je zapisano, da Evropski parlamenti, nacionalni parlamenti morajo eh, imeti možnost eh, ustreznega nadzora nad Europolom. V pogajanjih, ki ste jih imeli s svetom, mislim, da najpomembnejše je bilo ravno to, da moramo doseči absolutno eh, enakovrednost med predstavniki Evropskega parlamenta, nacionalnih parlamentov na področju, ki je v deljeni pristojnosti potem morda bi lahko vnesli nekaj a, eh, manjših podrobnosti, ampak moramo zagotoviti enako vrednost, kar zadeva a, eh, sestavo a, eh, sej, a, udeležbo na sejah, kar zadeva oblikovanje skupnih stališč. Vse to bo v dobri meri okrepilo a, parlamentarni nadzor. Mislim, da je res, ko pravite, da. A, da parlament v svoji resoluciji se izognil temu, da bi se spuščal v operativne podrobnosti, kar zadeva naprimer tudi vloge eh, pri vodenju eh, Europola. Popolnoma soglašamo z mnenji, ki jih je izrazil predstavnik eh, španskega parlamenta v zvezi z potrebo potem, da še vedno spodbujamo delitev informacij na predpostavki medsebojnega zaupanja, ne pa toliko na podrobnih pravilih. In mislim, da na tak način bomo bolj uspešno gradili prihodnost Evropola. In še zadnja točka v zvezi z vodenjem Evropola. Mislim, da je zelo pomembno, da niti parlament, niti nacionalni parlamenti, niti evropski, torej niti nacionalni parlamenti ne smejo posegati v postopke za imenovanje direktorja in namestnika direktorja. Eh, dajmo imeti javne predstavite, dajmo se mm, eh, pač eh, ustrezno srečati kandidate, ampak eh, potem pa je eh, izbor mora a, eh, pač a, potekati po drugačnih postopkih in a, Popolnoma soglašamo s tem a, predlogom, da bi združili Cepol in Europol. A, mislim, da nam je uspelo prepričati a, britansko vlado o pomembne, pomembni ulogi v Budimpešti Cepola in a, čim bo ta odločitev lahko sprejeta in čim bo lahko postopek a, tudi sprožen, toliko boljše. Hvala lepa, gospod Hani. A, Zdaj pa še drug predstavnik nacionalnega parlamenta, gospod Ipsi Lates, ki zastopa ga grški parlament. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej bi želel čestitati gospodu um, Diasu Demeri za njegovo izjemno uspešno delo in eh, tudi vam, gospod predsedujoči, za organizacijo te skupne seje. Boj proti čezmejnemu kriminalu je zelo pomemben za Evropsko unijo in za države članice. In delo Europola s pomočjo sodelovanja z nacionalnimi uh, organi je prav tako izjemnega pomena za boj proti temu fenomenu. Zato bi želel čestitati tudi gospodu Wainwrightu, direktorju Europola, za njegovo delo. Želeli bi, da Europol še naprej igra svojo vlogo organizacije, ki pomaga nacionalnim organom pregona. Pomembno je, da se zagotovi dobro sodelovanje in eh, dobre tokove informacij med eh, Europolom in pa zadevnimi organi v državah članicah. Prav tako je ključno, da se tudi eh, poudari in okrepi vlogo eh, izvršnega organa Europola, tako na ravni odločanja kot eh, na ravni delovanja, zato ker bo to v celoti tudi dalo večjo vlogo Europolu. Kar se tiče vprašanja varstva osebnih podatkov, glede tega je treba to zagotoviti s pomočjo informacij eh, nacionalnih organov in pa jamstvi za varstvo osebnih podatkov. Menimo, da je potrebno okrepiti obstoječi režim Europola za varstvo podatkov, eh, zlasti z nekim nadzornim organom, tudi v povezavi z odborom Libe. In ti predlogi se nam zdijo dobri, zato ker bodo okrepili ulogo nacionalnih nadzornih organov. In ne nazadnje uloga nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta za legitimizacijo in nadzor Europola uh, je izjemnega pomena v Evropski uniji, kjer želimo okrepiti demokratične inštitucije. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa je na vrsti gospod Bronx iz Evropskega parlamenta. Hvala lepa. Eh, Europol kot mnoge druge agencije je začela, zelo, eh, je začela zelo skromno, potem pa povečala svoje pristojnosti in pooblastila, eh, ki so se postopoma širila. Torej, informacije zdaj se lahko zbirajo samo, ko so nujno potrebne za boj proti kriminalu. Videti je, da ima Europol približno 800 uh, eh, polici, policistov in, uh, in čemu, uh, ali je to res ali pa je to samo uh, pravzaprav kritika na račun Europola. Uh, Eh, Europol ima dostop do vseh informacij, s katerimi razpolagajo policijski organi, tudi v zvezi z žrtvami, ki niso niti osumljene morebitnih kaznjivih dejanj. Eh, pravijo, da Europol sodeluje tudi s tretjimi neevropskimi državami, naprimer s tem, da tudi posreduje celo podatke. In eh, te podatke je sama prejela od držav članic ali, ali nam je zagotovljeno, da bomo spoštovali vsa pravila v zvezi z varstvom osebnih podatkov, eh, glede na to, da države članice, ki so posredovali te informacije, ne bodo imeli možnosti same zagotoviti tega varstva. Kaj se dogodi, če eh, kriminalna dejavnost postane bolj mednarodna? Eh, kako z raznimi preprečevalnimi ukrepi, preiskovalnimi dejavnosti in tako dalje? Evropska unija ni sinonim za pač globalnim in mednarodnim. In torej dejansko Europol ali Europol pokriva samo evropski kriminalni trg med navednicami ali pa presega tudi te meje in lahko pač seže tudi v tretje države zelo je odvisno od tega, kje kriminalne dejavnosti potekajo. In torej se sprašujem, kaj lahko Europol stori, eh, česar Interpol ne more storiti. Ali je Europol samo podvojitev Interpolovih eh, funkcij in dejavnosti, pri čemer pač naj bi imeli nadzor nad nacionalnimi in regionalnimi policijskimi organi. Eh, lahko, si, lahko predvidevamo, kako se bodo stvari morda razvijale. Uh, ali je to neke vrste samo a, a, pač oduzemanje pristojnosti nacionalnim policijskim organom, kar je e, teženje Evropskega, Evropske unije. Zdaj pa je na vrsti predstavnica mađarskega parlamenta gosp, oziroma predstavnik gospa ali gospod Majl. Kako izgovarjamo to ime, sprašuje predsednik Mile. Eh, Mile je za Pontoš. Mile je pravilno izgovorjeno moje ime. Spoštovani kolegi, spoštovani predsedojoči, v imenu mađarske delegacije bi se tudi jaz želel zahvaliti za opravljeno delo in tudi za poročilo. Glede Europola in zakonodajnega dela bi se rad osredotočil na en vidik in morda izpeljal nekaj sklepov, če smem. In tu uh, imam v mislih eh, združevanje Cepola in Europola. Ne bom šel v vse podrobnosti te razprave. Želel bi povedati samo naslednje. Imeli smo tri glavna področja, kjer uh, je bila razprava potrebna, strokovni argumenti, pravni argumenti, pa tudi do neke mere finančni argumenti so bili v igri. pozdravljamo rezultat, ki je v osnovi dejstvo o tem, da sama združitev ni več predmet razprave. Želel pa bi omeniti nekaj tehničnih vidikov, ki so morda pomembni za prihodnost. Menimo, da ni dobro spremeniti česarkoli, kar bi lahko vplivalo na usposabljanje v tem smislu, da bi to razvodenelo. Na to na operativni ravni se mi zdi, da to ne more biti pomembnejše od usposabljanja. Posledice bi lahko bile usodne. Kajti, če ne bomo imeli ustreznega usposabljanja, če usposabljanje ne bo obravnavano kot nekaj, kar je dovolj pomembno, potem bo to v prihodnosti lahko imelo tudi negativen vpliv na operativni del in bo lahko tudi ogrozilo prihodnje operacije. To bo predstavljalo tudi tveganje za vso, eh, vse znanje, ki že obstaja. Zato se nam zdi zelo pomembno, da še naprej razvijamo usposabljanje in CEPOL kot ločena agencija bi lahko to jamčila. In zato pozdravljamo zamisel, da ne bi združili teh dveh eh, agencij v prihodnosti. Zadovoljni smo tudi z idejo sedeža v Budimpešti. Mačarski predlog izpolnjuje vse pogoje in s 1. septembrom 2014 bomo pripravljeni na to, da bo Cepol prevzel eh, sedež Mađar, na Mačarskem. To je za nas zelo pomembno, kajti doslej nismo imeli nobene agencije na Mačarskem, nobene evropske agencije na Mačarskem. To je pomembno tudi za delovanje te agencije. Uh, in pripravljeni smo tudi eh, pri vseh dejavnostih eh, sodelovanja na področju boja proti organiziranemu kriminalu. Sedaj pa dajem besedo predstavniku španskega parlamenta, gospodu Sančesu Hamoru. Eh, hvala lepa predsedujoči, tudi sam pozdravljam ta format eh, sej, eh, skupnih eh, sej, ki omogočajo izmenjavo mnen med zastopniki nacionalnih parlamentov in pa Evropskega parlamenta zlasti na tako pomembnem področju, kot je Europol in pa policijska dejavnost. Zahvaljujem se tudi gospodu Demeri eh, za njegovo predstavitev. Mene zanima zlasti demokratični nadzor, politični nadzor nad eh, policijsko dejavnostjo. Tu eh, si vedno prizavodevamo za neko avtonomijo. Ampak, kot so nekateri kolegi že povedali, in vsi so nekako pozdravili eh, ta predlog. Glede tega pa moram sam biti malce kritičen. Naprimer, sprašujem se o dejavnosti Interpola, to je tudi policijski organ, ki je bil tu eh, citiran. Torej, Interpol ni podvržen takemu političnemu nadzoru, kot bo Europol, naprimer eh, v v povezavi z dejavnostjo eh, Interpola lahko rečem, da obstaja tu cela vrsta eh, dejavnosti, ki že obstajajo, ki pa niso tako politične narave. Sprašujemo se, v kakšnem smislu bodo Eh, naše policijske enote morda eh, končale tako, da bodo igrale vlogo nekih političnih akterjev na evropski ravni. Naprimer, lahko se bo zgodilo, da bo nekdo, da bo nekdo, ki je eh, obtožen v eni državi, na to preganjan drugot in tako dalje in da bo vse to eh, zauzelo neko politično razsežnost. In v okviru gospodarske situacije se mi zdi tudi, da izginja ta razsežnost človekovih pravic. Eh, ki je eh, ključnega pomena za odnose med državami in državljani. In bojim se, da bo do prednostne naloge eh, na področju človekovih pravic enostavne, enostavno morale dale, dati prednost gospodarskim vprašanjem in to me skrbi. Takšno je sedanje ozračje in uh, zato bi želel to tveganje tudi izpostaviti. Torej, ne govorim samo o Europolu, govorim tudi o mednarodnih policijskih organizacijah in pa o delu naših nacionalnih policijskih enot. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Zibel, Evropski parlament. Ja, vielen dank. Hvala lepa, gospod predsednik želim najprej dati predhodno splošno pripombo. Mislim, da je nesporno, da kar se tiče vedno novih kriminalnih dejanj, ki se razvijajo in ki so čezmejna, potrebujemo sodelovanje med organi pregona in je zato Europol pomemben prispevek pri izmenjavi informacij. Mislim pa, in poročevalec je o tem tudi že govoril, da moramo pri vprašanju varstva podatkov biti zelo previdni. Najprej bi rada začela z vprašanjem, kateri podatki pa so tisti, ki so nujno potrebni za zbiranje za boj proti hudim kaznivim dejanjem ali terorizmu. In potem smo tudi že pri drugi točki, kako dobro varovani so ti podatki. In sicer ne samo pri Europolu, če pomislimo na izmenjavo podatkov, potem je pomembno tudi to, kako varovani so ti podatki v naših nacionalnih državah članicah. In tukaj bi rada kritično pripomnila, da kar se tiče priloga o Europolu, potrebujemo skupne standarde na evropski ravni, še prav posebno na policijskem in pravosodnem področju. Tega torej še nimamo. Nismo še dosegli dogovora. Potem drugo pa je vprašanje analize teh podatkov. Ne mislim namreč, da je samo zbirka podatkov dovolj. Potrebujemo tudi kvalificirano osebje v Europolu, pa tudi v državah članicah, zato da bodo ti lahko analizirali, kakšne so razmere na kraju samem, kakšen razvoj se odvija na področju organiziranega kriminala, kajti sicer bi lahko iz vseh teh podatkov potegnili tudi napačne zaključke in ne bi spremljali najnovejšega razvoja dogodkov. Zato moramo tukaj veliko še postoriti in mislim, da moramo tudi še na drugih področjih okrepiti sodelovanje prek nalog Europola, kajti vzajemno sodelovanje, zaupanje in zbiranje podatkov se otežuje zaradi različnih postopkov in standardov, kar potem seveda otežuje tudi zbiranje dokaznega materijala, naprimer občutljivih podatkov eh, storilcev, pa tudi občutljivih podatkov, kar se žrtev tiče. Zato se torej zahvaljujem poročevalcu za poročilo o Europolu mislim, da potrebujemo več sodelovanja, dejansko potrebujemo več sodelovanja, kar se tiče zbiranja in izmenjave podatkov in kar se tiče ravnovesja, ko govorimo o monopolu glede nasilja države, pa bi se tega rada lotila še nekoliko obrobo, kajti o tem bomo govorili več še kasneje. Adesso torniamo al Dobro, potem pa nadaljujemo z nacionalnimi parlamenti. Gospod Kotor, predstavnik eh, italijanskega parlamenta. E Hvala lepa v imenu italijanskega parlamenta za vašo predstavitev in opravljeno delo. Eh, če se vrnem v 70-ta leta in eh, skupino Trevi in boj proti terorizmu, seveda se je svet od takrat že spremenil, zlasti na področju čezmejnega kriminala. In eh, tu moramo narediti korake v smeri sodelovanja in zagotoviti tudi ustrezno ravnovesje med eh, varnostjo in pa spoštovanjem eh, svobode posameznika. pred eh, nedavnim eh, je, bil eh, spreje, je bilo sprejeto priporočilo, da je ta predlog Europola zelo dober. Pomembno pa je, da je, obstaja še nadzor Europola in zdi se mi, da potrebujemo še večje, večjo razpravo o členu 54 te uredbe zlasti v odnosu do Evropskega parlamenta in dostopa do občutljivih tajnih informacij. Eh, v dokumentu iz leta 2014 o odnosih Italije z Evropsko unijo Eh, ko govorimo o podpori eh, za izmenjavo osebnih podatkov med pravosodnimi in policijskimi organi, eh, ravno ta je ena od prednosti italijanske vlade, tudi za boj proti kibernetskemu kriminalu in vsemi povezanimi pojavi. Naj vas opozorimo na razne bančne, spletne eh, goljufije, pedopornografijo in eh, druge eh, vidike. Torej, eh, um, ob skorajšnjem italijanskem predsedovanju Evropski, Evropske unije želimo spodbuditi boljši zmenjavo osebnih podatkov na čezmejni ravni med policijskimi organi in strevimo za krepitvijo operativnega sodelovanja s tem, da bi zapolnili omenili, morebitne zamude, do katerih je že prišlo. To je naša, naša zaveza. Hvala lepa, gospod Albrecht, Evropski parlament. Ja, dank. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi kolegom za njihove izjave. Rad pa bi pritrdil tistim, ki iščejo skupno podlago, kar se tiče sodelovanja in izmenjave podatkov. Namreč to, kar sprejemamo v tem trenutku v Evropskem parlamentu, ni samo uredba o Europolu, temveč smo skupaj z ministerskim svetom, naprimer, sprejeli tudi nekatere druge pomembne dele zakonodaje, tudi kar se tiče vzajemnega priznavanja dokaznega gradiva. In seveda gre tukaj tudi za sodelovanje med policijskimi in pravosodnimi organi, tudi kar se tiče izmenjave informacij. In tukaj moramo ugotoviti, da so standardi pri postopkovnih vprašanjih še vedno zelo različni. Seveda ne želim povedati, da je kateri postopek boljši ali slabši hočem povedati, da obstajajo razlike in imamo težave, da bi zagotovili, da bi uveljavili minimalne standarde, ki resnično ustrezajo temu, kar imamo tudi na primer v sodni praksi sodišča za človekove pravice. Poleg uredbe Europol imamo torej kot Evropski parlament še druge pomembne teme. In To želimo seveda omeniti in vam dati kot popotnico nacionalnim parlamentom. O tem bomo še govorili, vendar pa direktiva o zaščiti podatkov, kar se tiče policijskega in pravosodnega sodelovanja, je nekaj, kar je odločenega pomena, kajti za Europol je odločenega pomena tudi to, da v državah članicah in za sodelovanje pri Europolu je pomembno tudi to, da je raven zaščite podatkov o državah članicah, kar se da visoka. In torej, še enkrat pripomba. Evropski parlament smo pri tej direktivi o varstvu podatkov na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja zelo dejavni. Želimo si, da bi to direktivo sprejeli, medtem ko pa svet vlade očitno te direktive, kar se minimalnih standardov na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja, ne želijo, ne želijo si doseči napredka. In to izkušnjo imamo v Evropskem parlamentu tudi na drugih področjih, naprimer pravico do odvetnika, pravico do informacij v eh, pravnem postopku, do tolmačenja in prevajanja. In zato torej, smo vedno znova izpostavljali, da je to direktivo potrebno sprejeti, da bomo imeli tudi pri varstvu podatkov minimalne standarde. Jasno je, potrebujemo več izmenjave podatkov, vendar pa v Evropolu lahko to zagotovimo le, če bomo imeli skupne visoke standarde za varovanje podatkov in za obtožence. Sedaj pa gospa Holmajer. Hvala lepa, gospod predsednik. To bo manj neposredno stališče kot bolj vprašanje veliko krat v postopkih proti organiziranemu kriminalu, ki tečejo v večjih državah, opažam, da časovno veliko krat zaostajamo, da imamo težave dovolj hitro dobiti podatke, si jih izmenjati in jih dovolj hitro obdelati. Ja, več o izkušnjah Europola, kar se tega tiče, kajti seveda standardi glede varstva podatkov so zelo pomembni če pa bo potem praktičnost dela onemogočena, bo pa to težava, tako da moramo najti pravo ravnovesje. Po eni strani varovati podatke, zaščititi ljudi, po drugi strani pa seveda zagotoviti tudi določeno varnost podatkom. Zato bi me torej zanimale izkušnje Europola v Evropski uniji. Dobro, sedaj pa ugotavljam, da imamo kar nekaj vprašanj, da je razprava kar obširna. Predlagal bi, da se odzovemo kar v istem vrstnem redu, torej najprej poročevalec, na to gospod Ropez Garido in na koncu še gospod direktor Europola. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Na zelo preprost način se bom poskušal odzvati na vsa vprašanja. Torej, gospoda Lopesa Garido bi želel pomiriti vseh pet točk, ki jih je omenil, najdemo tudi v stališču Evropskega parlamenta. To je že vse vključeno. Vemo tudi, kako pomembno je zaupanje in tudi pomembno ulogo, ki jo dajemo v tem pregledu nacionalnim organom in pa temu pretoku informacij. Glede direktorja Europola in tega, kar je povedal, mu moram čestitati v čestitati za zelo, zelo dobro opravljeno delo v preteklih petih letih in to, kar eh, ste povedali, je sicer zaskrbljujoče, ampak eh, stališče parlamenta je, da se vse informacije iz zasebnega sektorja tudi zaščitajo skladno z uh, obstoječimi sporazumi. Uh, in eh, zakonodajalec eh, je tudi upošteval stališča nacionalnih parlamentov pri oblikovanju svojega. Ampak v vsakem primeru, eh, že z nacionalnimi parlamenti smo imeli več kot 70 posvetovanj, ampak ta posvetovanja so predvidena še za prihodnost. Lord Honey in to, kar je povedal, naj povem, da zelo cenim njegove pripombe. Člen 88 eh, zahteva absolutno torej, um, ravnotežje med vlogo nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta. To drži. Kar se tiče uh, kolega, ki je rekel, da je proti združitvi, dobro. Uh, Gospod Brok, vaše pripombe so eh, vredne spoštovanja, niso pa to mnenja, ki eh, jih vedno lahko z vami delimo. Torej, eh, mađarski kolega je absolutno proti združitvi, ampak naj povem, da se Evropski parlament glede tega še ni izrazil, torej glede uh, budimpešte o tem se bo parlament eh, izrazil na zadnjem plenarnem zasedanju v mesecu aprilu torej še ne vemo kakšno bo stališče parlamenta eh, glede eh, kolega Sančesa Amorja in vaše skrbljenosti v povezavi z človekovimi pravicami naj povem da je temeljna listina tu eh, apsolutno eh, ključnega pomena za, za parlament in za nacionalne parlamente in eh, da je to tako osnovni zakonodajni akt, da ga itak vsi upoštevamo. Glede Interpola, tu imamo suvereno zakonodajno pristojnost, gospa Sifel, tudi njej se zahvaljujem za pripombe in jih cenim ampak to je izven zakonodajne pristojnosti te uredbe. In kritika eh, spričo neke pan, nekega panevropskega zakona in zakonodaje, naj tudi glede tega povem, da je to izven področja uporabe te uredbe. To, kar je povedal italijanski eh, kolega, ja, drži. Tudi za nas je ta nadzorna struktura zelo pomembna glede dostopa do občutljivih informacij in člena 34. Naj vas pomirim, ta odbor eh, Libe je zelo pogosto imel dostop do tajnih informacij eh, s pomočjo postopkov eh, posvetovanja in obstoječih obstoječih zakonodajnih eh, določb. Torej ne gre vedno samo na sklicevanje eh, na direktivo o varstvu osebnih podatkov. Eh, prejšnji teden smo obravnavali uredbo, naprimer, in naj povem, da so že tu razhajanja zelo velika med tem predlogom in pa direktivo predlog, ki ga je postavila Monika. Monika, prosim, prisluhnite mi. <laughs> torej, eh, na to vprašanje mislim, da je bolje, če odgovori Rob, zato ker uh, je seveda tu osnova ravnotežje med varnostjo in svobodo. In tu se vedno znova uh, vračamo tudi k vprašanju. Um, varstva človekovih pravic, ampak vsakič, ko smo soočeni z napadom, naprimer kot v Madridu ali v New Yorku s terorističnim napadom, eh, pa eh, si takoj vsi želimo eh, varnosti. Torej, tu je treba najti to ravnovesje. Hvala lepa, gospod Peharido. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Torej, bom še. Uh, Eh, dopolnil eh, Marc, malce kolega Demera. Eh, torej, hvala za vaše pripombe in za vse vaše navedbe. Sam se bom osredotočil samo na tri vidike v moji predstavitvi in te tri vidike so omenili tudi nekateri kolegi pri vprašanjih in pripombah. Torej, gre za izmenjavo informacij na osnovi zaupanja in eh, to, kar eh, je nas pri tem skrbelo in to najdemo tudi v različnih besedilih, eh, je naslednje. Torej, nekatere obveznosti na tem področju lahko mm, ogrozijo to zaupanje. Po uh, Eh, našem mnenju ne gre za to, da bi sedaj zaupanje predstavljalo kakršno koli overo eh, za eh, zakonske določbe. Ne, ampak to je tako kot pri prijateljstvih. Če zaupanje obstaja, potem tudi, tudi določbe, ki to urejajo, tega ne spreminjajo. Ampak nekateri prijatelji pa nimajo radi, če jim človek skoči objem, naprimer, če pomislim na kakšne britanske kolege. Dobro. V vsakem primeru, če so obveznosti, potem uh, imamo pač tudi do neke mere različne odzive na te obveznosti. Ampak uh, še nekaj, o čemer bi rad spregovoril se nanaša na združitev med Europolom um, in pa uh, Cepolom. Naš mađarski kolega je bil proti tej združitvi v eno samo agencijo in izrazil zaskrbljenost, da bo to negativno vplivalo na usposabljanje in tako dalje španskem parlamentu se zavedamo, da obstaja ta nevarnost, da bi se sredstva prenesla iz ene agencije na drugo in da bi operativni del prejel več sredstev tudi na račun usposabljanja. E, to je seveda treba upoštevati, usposabljanje je zelo pomembno in e, ga ne gre prezirati in na to še vprašanje vloge Europola po tej novi uredbi, po tem predlogu uredbe in pa o Europolu, ki se morda nekaterim vidi tu kot neka nova eh, nadnacionalna agencija. Mislim, da nas to ne gre skrbeti gre bolj za eh, to, da eh, se koordinira delo policijskih enot in naprimer, ko sem bil odgovoren eh, v nekem konkretnem primeru, ko se je pojavila urgentna situacija, kako zelo ključno je sodelovanje med različnimi organi. Ne sme jo biti posamezni organi eh, sedaj ljubosumni na informacije, ki jih imajo in jih zadrževati zase, kajti to je zelo, zelo škodljivo lahko v določenih eh, situacijah. In države članice eh, in njihove vlade lahko morda skrbi ta vedno večja vloga Europola. Sedaj pa dajem besedo gospodu Robu Wainwrightu za sklepne misli. Izvolite. Hvala lepa za vse te komentarje. Najprej bi se odzval uh, na pripombe gospoda Bronka. Mislim, da uh, tu malce pretiravate, ne morete govoriti o uh, policijskih silah Evropske unije, nimamo nobenih policijskih eh, enot eh, Europola in tudi nimamo uh, uniform. Ampak dobro, to je morda ni slaba ideja, morda gre za razmisliti o tem. V Evropi imamo dva milijona policistov v Evropi. In v primerjavi s tem eh, smo mi zelo, zelo majhna organizacija in mislim, da vam to tudi kaže na to, eh, kje eh, je dejanska moč in kakšno je dejansko razmerje moči med eh, nacionalnimi eh, državami in pa Evropsko unijo. Eh, glede eh, sodelovanja med Europolom in Interpolom. Naj povem, da je to sodelovanje zelo dobro, verjetno najboljše, kar smo ga kdajkoli videli. Eh, sam verjamem v eh, to sodelovanje, zato ker eh, smo v Evropski regiji soočeni z zelo velikimi varnostnimi izzivi, terorizmom in tako dalje, ampak na srečo imamo v Evropi tudi najbolj um, napredno in integrirano sodelovanje med policijskimi organi in zato si Europol sedaj tudi prizadeva za podobne strukture v sredozemlju in v Afriki. Ampak to je globalno vprašanje in Europol mora igrati pomembno vlogo tudi pri vzpostavljanju teh regionalnih policijskih enot naj povem, da bo Europol soočen tudi z velikimi izzivi v prihodnih petih letih, bo pa še naprej uh, podpiral delo Interpola in z njim tesno sodeloval. Glede vprašanja gospe Sipol in gospoda Albrehta, naj povem, da moramo zagotoviti zelo visoke standarde tega eh, delovanja. Uh, med, eh, in sodelovanja med policijskimi enotami na nacionalni in evropski ravni. Eh, mislim, da tu ne gre za čisto identične standarde, ki naj se uporabljajo na, eh, za policijsko delo, kot tiste, ki se nasplošno uporabljajo za administracijo, kajti tu so izzivi drugačni. In, uh, Tu je treba upoštevati dve glavni načeli in sicer, da mora biti oseba eh, obveščena o tem, da je eh, predmet eh, izmenjave informacij. Ali to resnično želite na področju policijskega dela, naprimer, če gre za preiskovanje neke mafije in tako dalje. In drugo načelo se nanaša na. Uh, varovanje osebnih podatkov na področju naprimer um, intime. Uh, to je seveda uh, glavni razlog našega dela na področju naprimer pedo, pedofilije in uh, podobnih um, uh, spolnih zlorab. Torej, v tem primeru je treba ustrezno prilagoditi te standarde policijskemu delu, kljub temu pa bomo. Pa poskušamo seveda čim bolj eh, te eh, standarde, splošne standarde tudi uresničevati. Glede vprašanja gospe eh, Holstein, naj povem, da je razlika med. Um, zmogljivostjo policijskega dela na internetu in v realnem življenju, eh, te razlike v delu so izjemno velike eh, in eh, te razlike in tudi odzivi na to, kar se dogaja, so različni. Potrebujemo veliko tesnejše sodelovanje tako med nacionalnimi agencijami in Europolom in Interpolom kot med eh, Europolom in Interpolom. In eh, tudi tu se pojavlja vedno znova to vprašanje ravnotežja med varnostjo eh, in pa svobodo. In zlasti na področju interneta je to zelo, zelo specifično na primer v realnem svetu je fizična varnost eh, tako eh, razvita, da nekdo, ki bi hotel oropati banko, eh, bo verjetno takoj areteran in tudi, če bi mu uspelo pobegniti, bi to zelo hitro rešili in bi storilca zelo hitro ujeli. Če se to zgodi na spletu, potem zelo veliko finančnih inštitucij tega sploh ne uh, Eh, prijavi zato, ker se bojijo, da eh, ljudje več ne bodo zaupali mm, internetnim eh, finančnim transakcijam. In v vsakem primeru, skoraj pri vsaki preiskavi, policija ni uspela identificirati storilcev teh finančnih ropov na spletu in tu gre ponavadi za vsote, ki so še bistveno više kot tiste v realnem svetu. In tudi, če so storilci eh, identificirani, jih pogosto najdemo zunaj jurisdikcije in tako dalje. Eh, torej, eh, zopet je treba upoštevati to razliko med realnim svetom in pa spletom in s takimi vprašanji se bo moral eh, zakonodajalec popadati tudi v prihodnosti. Torej, naloga policistov je, da zaščitijo državljane pred eh, temi novimi izzivi. Had. Lepo, gospod Wainwright, hvala vsem za to razpravo. To je bila zelo dobra, upam, da tudi plodna in aktualna razprava o najpomembnejši stvari, o prihodnosti policijskega in pravosodnega sodelovanja v EU. Zahvaljujem se vsem poslancem, tako nacionalnih kot Evropskega parlamenta, ki so sodelovali v tej razpravi. Spodbujam pa vas vse, da se držite dnevnega reda. Sedaj smo zaključili prvi del, kar se tiče Europola, sedaj pa prehajamo na drugi del, na oblikovanje politike Evropske unije o priseljevanju in azilu kako reševati trajajočo krizo v sredozemlju. Imeli bomo tri paneliste, ki se naj usedejo tukaj za govorniški pult. Najprej Varviciotis, potem Carlos Coelho in Eugenio Ambrosi, ki predstavlja Mednarodno organizacijo za migracije. Potem pa bomo seveda imeli razpravo s poslanci nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta. To pa tej, temu delu pa bo predsedoval Kirjakos Virvidakis, predsednik stanega odbora za javno pravo, javni red in pravosodje Grškega parlamenta, predsedujoči svetu. Tako da bomo nadaljevali tako kot v prvem delu, samo minuto odmora, zato da se udeleženci drugega dela usedajo za predsedniški pult. Hvala lepa.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 Sedaj gre za drugi del naše razprave, oblikovanje politike Evropske unije o priseljevanju in azilu. Žal je pač tako, kot smo že slišali, da ministra za trgovsko mornarico ni z nami zaradi drugih obveznosti. Nadomestil ga bo gospod Busios ki bo v imenu Ministrstva za trgovsko monarico podal uvodne besede. Prosim. Hvala lepa. Hvala lepa, spoštovane poslanke in poslanci, gospe in gospodje. Sredozemlje je, kot vsi pravimo, skupni imenovalec držav na treh celinah držav članic Evropske unije, tretjih držav v Afriki, pa tudi v Aziji. To pomeni, da je to zelo velika morska površina, ki pa predstavlja različne izzive in tudi grožnje. Kriza priseljevanja v sredozemlju je kroničen, kompleksen fenomen in to ima potem posledice tudi za Evropsko unijo. To se odraža v socialni strukturi držav članic, sosednjih držav, pa tudi na tranzitne države, države porekla in ciljne države migracijskih tokov. Kar se tiče upravljanja grškega sredozemskega prostora, torej jugovzhodno sredozemlje, imamo celostno strategijo za nadzor morja. Ta zajema sledeče elemente. Preverba primarnih migracijskih tokov pri prihodu na južne egejske otoke, drugič, nadzor drugih morskih področji, za nadzor nad nezakonitimi vozili in plovili, ki plujejo iz grških voda proti Italiji. Za nas je čeprav posebno pomembno, da odkrivamo tihotapske verige. Organizirane so mednarodno in zato seveda potrebujemo sodelovanje na mednarodni ravni, zato da odkrivamo ta omrežja. Še prav posebno pomembno pa je, da v Frontexu sodelujemo z drugimi državami članicami. Dodatna operativna sredstva in skupni evropski ukrepi so pomembni. Pozejdon, nadzor morja, še krepi te sposobnosti in potem lažje dosegamo cilje, ki sem jih prej navedel. Kar se tiče sodelovanja v tej obliki, to temelji na podlagi solidarnosti z državami članicami, ki so še pod prav posebnim pritiskom, ki so na zonanih mejah in to potem tudi pomeni večjo medoperabilnost in stike z različnimi organi, ki pač imajo opravka z nezakonitim priseljevanjem. Gotovo je, da bo predlog uredbe pomenil lažje skupne ukrepanje v okviru Frontexa na morskih mejah. To je lahko zelo pomemben prispevek za krepitev sodelovanja različnih organov. In zato je grško predsedstvo še prav posebno pozornost namenilo predlogu te uredbe in je za grško predsedstvo to prednostna naloga, kar se sprejetja tiče. Pred kratkem smo dosegli dogovor med svetom in Evropskim parlamentom in za Evropsko unijo je to zelo pomemben dosežek. To ima pomembne politične pa tudi pravne posledice. Rad bi se zahvalil gospodu Koelju, ki je na tem področju upravil zelo veliko dela. Prav tako bi rad opozoril še na nekaj. Najviše prednostna naloga za naše ministerstvo je spoštovanje temeljnih pravic ljudi, priseljencev, ki izhajajo iz Evropskega pravnega reda in tudi drugih mednarodnih obveznosti. Zavarovati moramo največje dobrine priseljencev, zaščititi njihove temeljne pravice in svoboščine, ne glede na barvo kože, veroizpoved, poreklo. Reševanje in varnost priseljencev je zelo pomembno. Seveda moramo to zagotoviti pri nadzoru nad morskimi mejami. To je ključno načelo, ki se ga držimo in držimo se ga brez izjem. Vsi naši uslužbenci to počnejo. Rad bi opozoril še na nekaj. V okviru novega načrtovanja upravljanja na področju priseljevanja in azila. Imamo tesne stike s komisijo, z drugimi državami članicami, kar se tiče azilnih vprašanj tudi z UNCHR. Najpomembnejši cilj pa je, da izboljšamo infrastrukturo. Potrebujemo učinkovit sistem za upravljanje na mejah, za vračanje in izboljšavo obstoječih upravnih postopkov, pa tudi drugih storitev, ki so povezane s temi, s priseljenci, ki moramo nuditi mednarodno zaščito. Potem gre za sprejetje prosilcev za azil, pripravljamo nova pravila, kar se azilnega postopka tiče in sprejetja priseljencev. Tako bomo imeli ustrezno sprejetje priseljencev, olajšali pravico do azila, prav tako pa smo po drugi strani naleteli na nekatere težave pri posameznih organizacijah. Naj pa se danes pregovorim še o nadaljnih dogodkih na področju policijskega sodelovanja in na področju sodelovanja na notranjem področju. Od Stokholma je preteklo kar nekaj časa in sedaj pripravljamo nove strateške smernice za prihodnje sodelovanje na področju pravosodja in notranjih zadev. Istočasno Imamo kar nekaj sorodnih pobud, ki jih tudi pripravljamo, kar se celostne politike mori tiče, pa tudi Evropska strategija za varnost na morju se pripravlja. Istočasno pa bomo sedaj tudi pripravili Eurosur, sistem za nadzor na morskih mejah Evropske unije, prav tako pa pripravljamo tudi skupni okvir za izmenjavo informacij. CISE. Poleg tega imamo tudi projektno skupino za sredozemlje, ki je pripravila konkretne ukrepe za sodelovanje s tretjimi državami. Gre za boj proti nezakoniti trgovini z ljudmi, boj proti tihotapstvu z ljudmi, proti organiziranemu kriminalu. Želimo okrepiti nadzor na mejah, istočasno pa nudimo tudi podporo in solidarnost med državami članicami. To pomeni, da je naš kriterij ta, da bomo pripravili novo politiko na področju pravosodja in notranjih zadev. Prav tako želimo navedene pobude in potem nadaljne pobude na Evropski uniji razvijati. Potrebujemo pa zato tudi ustrezne instrumente, ki jih bomo lahko izkoristili za to, da bomo resnično pripravili niz ukrepov s konkretnimi roki, ki bodo potem lahko tudi merjeni s tako imenovanimi ključnimi kazalniki, kar se uspešnosti tiče solidarnost je zelo pomembna tako v Evropski uniji, kot tudi mednarodno. Veliko krat govorimo o tem. Vendar pa solidarnost moramo izvajati tudi v praksi. Potrebujemo enotno opredelitev tega pojma. To pomeni, da solidarnost ne pomeni samo prerasporeditev ekonomskih obremenitev, temveč to pomeni tudi razumevanje splošne problematike, ki zadeva celotno politiko priseljevanja, azila in nadzora na mejah. Vsi evropski partnerji morajo prevzeti skupno odgovornost in resnično sodelovati pri obravnavi tega vprašanja. Operativno sodelovanje je potrebno okrepiti s potrebnim strokovnim znanjem, usposabljanjem in izmenjavo najboljših praks. Prav tako pa moramo razviti tudi tehnično upravno sodelovanje, kar se tiče obdelave azilnih postopkov, kar se tiče sodelovanja med policijskimi organi in tudi kar se tiče sodelovanja s tretjimi državami. Izmenjava izkušenj kar se tiče boja proti mednarodnim verigam tihotapcev, pomeni sodelovanje med različnimi organizacijami in gre tudi za čezmejno sodelovanje tudi s tretjimi državami. Vse to podpira Evropska unija in tudi služba za zonanje delovanje Evropske unije. Zelo pomembno je, da razvijemo pozitivno pogojevanje kar se tiče zunanje razsežnosti sodelovanja na področju pravosodja in notranjih zadev. Še prav posebno, ko gre za sodelovanje s tretjimi državami, z državami porekla ali s tranzitnimi državami nezakonitih priseljencev. Pomembno je, da se vzajemno podpiramo, da razširimo sodelovanje. To pa mora biti tudi odvisno od tega, kako so na sodelovanje pripravljene tretje države. Tukaj gre po načelu več za več. Izvajati moramo tudi kampanje o zaveščanju v tretjih državah s podporo mednarodnih organizacij, kajti prizadetim je potrebno ponazoriti tistim, ki morda potencialno razmišljajo o imigraciji, kakšne nevarnosti obstajajo, če se pridružijo oziroma obrnajo na te tihotapske verige in kako nevarna je pot v Evropo, še prav posebno, če gre za plovila, ki niso primerna za plovbo. In potem horizontalno sodelovanje v ministerskih svetih na področju pravosodja in notranjih zadev, pa tudi splošno vprašanje, zunanje odnosi. Vse to je pomembno, to sodelovanje je pomembno neizpodbitno potrebno za to, da se lahko lotimo seveda tudi držav porekla in tranzicijskih držav. Zelo pomembno je tudi, da resnično dosežemo vzajemen odnos in sicer sklenitvijo sporozumov o sodelovanju med evropskimi institucijami, ki so dejavne na področju notranjih zadev in pravosodja, kot so Frontex, Europol, odporne vrat za azil. In Evropsko komisijo. Ti nas morajo podpirati. V interesu evropskih državljanov je, da sodelujejo na ravni pristojnih organov, morda tudi organizacij civilne družbe ali pa kot razsvetljeni državljani. Ti lahko prispevajo k temu, da bo nezakonito priseljevanje spremenjeno v zakonito priseljevanje. Na ta način bomo kriminalna združenja uničili in bomo lahko preprečili človeške katastrofe na morju. To lahko ogrozi družbeno strukturo Evrope. Prav tako pa bomo potem državljanom tretjih držav dali možnost, da se zakonito naselijo v Evropski uniji in uživajo enake pravice, kot jih imajo državljani Evropske unije. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Carlos Coelho, poročevalec osnutku uredbe o določitvi pravil varovanja zonanih meja na morju v okviru operativnega sodelovanja, ki ga usklajuje Evropska agencija za, držav, za upravljanje operativnega sodelovanja na zonanih mejah držav članice Evropske unije. Prosim, beseda je vaša. Dobri, jaz se pozivam. Eko mund prezir k principu nešte. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Z velikim zadovoljstvom sodelujem pri tej pomembni konferenci z nacionalnimi parlamenti kar se tiče prednostnih nalog na področju svobode, varnosti in pravice. Naj omenim štiri točke. Najprej sredozemlje, potem odziv Evropske unije, tretjič Evropsko zakonodajo in četrtič zaključne pripombe. Prvič, sredozemlje. Tukaj gre za območje sporov in napetosti. Sredozemski bazen je v zadnjem desetletju bil prizadet in priča dogodkom, ki so pomenili precej nestabilnosti. To pomeni, da so migracijski tokovi in število prošen za azil narasli v sredozemskih državah Evropske unije. Države na jugu Evropske unije, Grča, Italija, Malta, Cipr, so bile soočene s prihodom velikega števila oseb, ki so po morski poti nezakonito prehajale mednarodne meje. Tisoče otrok, moških, žensk je skušalo prestopiti zonanje meje Evropske unije. 2010 jih je bilo 10 tisoč, 2011 več kot 60 tisoč in 12, leta, tiso, leta 2012 20 tisoč prihajajo na majhnih čovnih, to je zelo nevarno, to so pravzaprav razbitine, plavajoče razbitine. Pogosto so žrtve tihotapskih verik in v upnem poskusu poskušajo zbežati pred zasledovanjem, pred spori ali pa enostavno iščejo boljše pogoje za življenje. Veliko izmed njih žal ne preživi. Po najnovejših podatkih vsak četrti umre na morju Drugič, na evropski ravni potrebujemo solidarnostno reakcijo. Tragični dogodki, ki so se dogajali v sredozemlju, kažejo, da je nujno potrebno ukrepati in seveda so za to odgovorne države članice. Najti moramo ustrezne odgovore na te velikanske izzive, kar se tiče človekovih pravic. Seveda, ljudi moramo reševati, reševati moramo človeška življenja, tega ne smemo postavljati pod vprašaj. Še prav posebno, če je ladja blizu in lahko reši ljudi. Tako da moramo uvesti potrebne spremembe, naj si bo v evropski ali pa v nacionalnih zakonodajah, da to zagotovimo, da bomo imeli več pravne jasnosti in gotovosti, da bomo lahko prebrodili nakopičene težave ki vodijo do tega, da imamo različne prakse in različne načine pomoči. Ta neprenehen migracijski tok ima seveda tudi vpliv na azilne postopke v državah članicah, ki so na geografski periferiji Evropske unije. Še prav posebno prizadeta je Lampedusa. Tukaj smo bili priča tragičnim razsežnostim Tega nismo videli povsod v vseh državah članicah. Ima pa vpliv na celotno Evropsko unijo. Zato pač potrebujemo ustrezne ukrepe za podporo državam, ki so najbolj prizadete zaradi migracijskih tokov. Z drugimi besedami, potrebujemo solidarnost. Solidarnost je nujno potrebna za to, da lahko zagotovimo temeljne pravice priseljencev in prosilcev za azil. Zagotoviti moramo, da bomo v Evropski uniji vse te pravice v polni meri spoštovali. Sedaj je pritisk glede priseljevanja zelo velik, vendar pa to ne sme biti opravičilo za to, da iščemo enostavne rešitve, da predstavljamo populistične, nacionalistične, nacionalistične projekte in da izražamo taka čustva, kar se tiče šengenskega prostora. Ni najboljša rešitev, da kar zapremo meje, da bi se tako soočili s težavami zaradi vedno večjega pritiska na meje. Rešitev, prava rešitev bi morala biti taka, da bi ustvarili instrumente in politike, ki omogočajo, da upravljamo z migracijskimi tokovi. Tretjič, zakonodajni razvoj na področju Evropske unije. S tem v povezavi je bilo storjenih že kar nekaj korakov še prav posebno na območju sredozemlja. Eurosur, Frontex. Eurosur sistem je postal operativen lani in bi ga naj razširili v naslednjem letu za okrepitev sodelovanja in izmenjave informacij. Tako da bodo države članice se lahko hitreje odzivale ko bo prihajalo do dogodkov nezakonitega priseljevanja čezmejne narave, ko bo prihajalo do čezmejnih kriminalnih dejanj in ko bodo morale nezna, identificirati neznane ladje. Najpomembnejši je bil sporozum, dogovor med svetom in parlamentom v prvi obravnavi o uredbi glede pravil na zonanih morskih mejah v povezavi s sodelovanjem, ki ga usklajuje Frontex. Kljub manjšinski blokadi, ki je na začetku pravzaprav skušala onemogočiti dosego dogovora, imamo sedaj pozitivni razvoj dogodkov. Tako da smo našli dogovor in to smo prejšnji teden potrdili v odboru Libe. Lani je Frontex državam članicam pomagal pri nadzoru morskega prostora. Tukaj obstajajo še vedno velike razlike med posameznimi državami, kar se tiče tolmačenja pomorskega prava in tudi kar se tiče obstoječih praks. To ozračje pravne negotovosti seveda zadeva tudi učinkovitost morskih ukrepov, ki jih usklajuje Frontex. To pa vodi do tega, da države članice niso v zadostni meri udeležene, naprimer pri zagotavljanju osebja ali zagotavljanju solidarnosti za učinkovit nadzor zonanih meja. Nova pravila morajo prispevati k bolj učinkovitemu nadzoru na zonanih mejah in morajo preprečiti, da bi prihajalo do nezakonitih prehodov meja. Vse oblike čezmejnega kriminala morajo biti zatrte. Pomembno je, da nadzor na mejah ne pomeni samo nadzora mejnih prehodov, temveč, da seveda spregovorimo o širšem nadzoru države članice, morajo pomagati tudi ljudem, ki so v stiski. Nova pravila so pravno zavezujoči predpisi, ki so podlaga pri takih operacijah. Ta sporazum tudi spoštuje najpomembnejše cilje Evropskega parlamenta. Najprej zavezojoča pravila za operacije iskanja in reševanja. Drugič, identifikacija priseljencev, ki so potrebni pomoči na morju. Potem potrebno je slediti načelo ne vračanja, to pomeni, in da jih ne moremo kar tako vrniti v državo, kjer obstaja tveganje mučenja ali nadčloveškega ravnanja z njimi. Zagotoviti moramo, da bodo ukrepi Frontexa vedno spoštovali najvišjo raven človekovih pravic in da bo Frontex pokazal odgovornost za vse, kar se dogaja med temi operacijami. Ta pravila bodo prispevala k temu, da bodo ukrepi, ki jih usklajuje Frontex, bolj učinkoviti in da bomo tako našli bolj uspešen odziv na temu, da bi se izognili še več mrtvim na morju. Opredeljujemo, kdo sodeluje operacija Frontexa in te enote, ki sodelujejo, imajo tudi jasno nalogo reševati človeška življenja. Potem imamo postopkovna jamstva, ki smo jih opredelili za to, da bi zagotovili, da pri sprejetju oseb na morju, priseljencev na morju, spoštujemo človekove pravice. Tukaj gre za konkretne točke, gre za identifikacijo oseb, gre za zagotovitev lokalnih informacij, zato da zagotovimo tem osebam, ki jim pomagamo ali ki so potrebni, ki so potrebne zaščite. Tukaj gre za žrtve in mladoletne osebe, da jih torej, da jim torej pomagamo in prepoznamo. Vsi ti ukrepi bodo sedaj bolje nadzorovani, vse skupaj bo bolj pregledno z letnim poročilom, ki ga bo Evropski parlament pripravil in v sodelovanju z državami članicami. Zaključne pripombe. Mislim, da je Evropska unija dala prave usmeritve na tem področju. Sprejeli smo ustrezne ukrepe in poskušali smo najti ustrezen odgovor na krizo v sredozemlju. Zahvaliti se moramo grškemu predsedstvu za odlično sodelovanje v svetu. To nam je omogočilo najti dogovor v zelo kratkem času. Sedaj pa je čas, da države članice z izključnimi pristojnostmi sledijo temu dobremu primeru in zagotovijo, da bo Evropska unija pri spoštovanju človekovih pravic in človeškega življenja in dostojanstva še vedno odigrala pionirsko vlogo. Hvala lepa. Sedaj pa še zadnji govornik o tem delu. To je Eugenio Ambrozi iz Mednarodne organizacije za migracije. Prosim, beseda je vaša. Thank you, Mr. Chair, and thanks for... Uh... Hvala lepa, predsedujoči in hvala lepa, da ste mi dali to priložnost, da sodelujem pri tej razpravi v imenu moje organizacije. To je tema, ki je zelo pomembna, relevantna za nas, a, ne samo zaradi same vsebine, ampak tudi zato, ker smo zelo angažirane in ker smo partneri eh, v bistvu skoraj vseh držav, ki so zastopane v tej dvorani, tudi eh, evropskih institucij. Zato sem zelo zadovoljen, da lahko podam eh, naša razmišljanja in da jih vključim kot prispevek v tej razpravi. Morda bom tudi dodal določene. Um, določene razlike, ki smo jih a, ugotovili z ozirom na to, kar je bilo doslej povedano, ampak nedvomno je to a, zelo koristno. A, iz samega dejstva, da smo danes tu a, v tej dvorani, je očitno, da so migracije eden od glavnih dejavnikov v svetu, v katerem danes živimo in a, ta dimenzija, ta razsežnost pridobiva zelo velik pomen v mednarodni politični agendi in eh, kljub temu, eh, da mobilnost in migracije eh, tako zelo spreminjajo naše vsakdanje življenje po celem svetu, to je pojav, ki v določeni meri ga še vedno ne razumemo dobro, ki se ga bojimo, ki, na katerega gledamo prepogosto kot na problem in samo kot na problem. Včasih na to vplivajo preveč eh, zakon, eh, absolutno legitimne in eh, globoke skrbi zaradi varnosti in na to ne gledamo vedno kot na priložnost oziroma kot na proces, ki je treba ustrezno usmerjati in obvladovati, ne samo zato, ker je neizogiben, ne ampak celo potreben in pozitivno potreben. Danes razpravljamo o prihodnosti, kam naj gremo s migracijskimi politikami. Dovolite mi, da si vzamem dve minuti za to, da povem, um, kje smo po našem mnenju, kje se nahajamo, preden nas pregovorimo o naši prihodnosti. V Evropi ugotavljamo, da pritiski, kar zadevajo migracije, prihajajo predvsem iz treh glavnih koridorjev. Prvi je, eh, si predstavlja sirijsko krizo, to je relativno um, svež koridor, dogaja se že tri leta, ampak stvari so se zelo eh, poslabšale v zadnjih časih. Potem eh, pri, eh, drugi pritok je iz Afrike oziroma bližnjega vzhoda, predvsem tukaj eh, imamo eh, afriški rog, eh, ampak tudi nekatere druge afriške predele. In potem eh, um, ti uh, koridori sicer niso nič novega, to so uh, zelo uh, dejansko stari koridori, migracije iz teh predeljov uh, trajajo že desetletja, akcija, Af cela Afrika je vedno bila prehodno obdobje za uh, migracije iz podsaharskih predeljov, ampak uh, ko se soočamo s pritiski iz teh koridorjev, Eh, ugotavljamo, da eh, vedno beležimo določeno zamudo, se pravi, da pravzaprav vedno skušamo dohiteti ta vlak, raje kot da bi stvari lahko že vnaprej predvideli. In vedno uh, se odzivamo na to uh, kot na neko izredno stanje, krizno stanje. Stvari torej očitno ne gredo tako, kot bi morale, kar zadeva migracijske politike in migracijsko uh, usmirjanje in obvladovanje uh, Eh, pa čeprav se soočamo z migracijskimi pojavi, ki niso novi ali nekaj eh, povsem eh, enkratnega, ampak s katerimi se soočamo že dolga, dolga leta. Torej, čemu bi se morali posvetiti, o čem bi morali razmišljati z ozirom na morebitni razvoj politik, s katerimi že razpolagamo na evropski kot na nacionalni ravni. Dejansko moramo prejeti z tega pristopa zaponjevanja vrzeli in krpanja na bolj daljnosežno politiko in moramo vzpostaviti orodja in zakonodajo, ki naj ne služi samo za reševanje kriznih trenutkov, ampak ki naj bo proaktivna, eh, srednje in dolgoročna. In ko bomo razpolagali s temi instrumenti in to velja za Evropsko unijo, kar zadeva eh, njene politike, eh, ampak tudi kar zadeva direktive in celo vrsto drugih zakonodajnih aktov, imamo pač to a, teženje, ampak njihovo izvajanje ni vedno tako, kot bi si želeli ali vsaj ne tako učinkovito, kot bi si želeli in to a, je bilo izpostavljeno tudi v nedavnem sporočilu, ki ga je objavila komisija pred nekaj dnevi o prihodnosti a, pravosodnega a, sektorja oziroma notranjih zadev. Torej, kako naj preidemo z tega a, a, pristopa krpanja zadev do proaktivnega pristopa k stvarem? Moramo a, politiko oblikovati bolj na podlagi dejstev raje kot na a, a, pristopu zapolnjevanja trenutnih vrzeli kaj mislim z temelječimi na podatkih. Naj, imamo podatke Eurostata, in Evropa a, a, iz tega a, ugotavlja, da bo potrebovala migrante v naslednjih 30-40 letih zaradi demografskih premikov, zaradi same demokra, demografske krivulje Evrope. Naj nam bo to všeč ali ne, to je dejstvo in je dejstvo, ki ga ne bo lahko postavili na glavo niti v nekaj letih. In zato potrebujemo priseljence. Vemo, iz eh, dela različnih eh, skupin za razmišljanje oziroma eh, STO-ja nevladnih organizacij, da obstaja pozitivna korelacija med trgovino in pa migracijami, torej med državo izvora in državo pa gostiteljico. Eh, torej, eh, brez eh, zakonitega priseljevanja, v, ki daje pomemben doprinos k BDP-ju države gostiteljice, sploh ne bi imeli določenih gospodarskih premikov. Torej, migracija je tudi pozitivni element in eh, je prav gotovo pozitivni vidik eh, naših politik in našega notranjega in mednarodnega vodenja. In torej, eh, to pomeni temeljiti na dejstvih, se osnovati na dejstvih, torej premakniti se z pač pristopa, ki temelji samo na bojazni in na zagotavljanju varnosti. To je seveda nedvomno pomembno in to mora biti vedno del sistema za vodenje migracij situacije, ampak eh, ne sme biti edini prevladujoči fokus. Eh, torej, edino težišče. Moramo priznati, da a, eh, migracije pomenijo a, seveda tudi vizumske režime, zadeva tudi nadzor meja, ampak ne samo, samo tega. Torej, pomeni tudi socialni razvoj izvorne države in države gostiteljice. A, Eh, namembne države, torej, a, ampak zadeva tudi trg dela, zadeva tudi vidike a, gospodarske politike, ki ne upoštevajo migracije kot eh, dejavnik rasti. Gre torej za drugačen način tudi eh, vzdrževanja zunanjih odnosov. Torej, migracijske politike morajo biti horizontalne narave, morajo biti dosledne, morajo imeti pristop, ki naj ne bo samo sektorski, ampak ki naj bo uh, pravzaprav več discipliniran, torej vseevropski pristop, recimo v našem primeru. In uh, poleg tega ta politika mora biti sposobna doseči neko ravnoteže med vsemi temi različnimi vidiki, ki se jih čisto na kratko omenijo, ampak bi jih lahko naštev še ničkoliko. Imamo celo vrsto drugih političnih področji, ki so lahko relevantne pri vsem tem. Nedvomno razprava, ki jo razvijamo in ki eh, zadeva tudi obdobje po eh, Štokolmu, eh, je izredno relevantna, kajti tukaj imamo priložnost, da napredujemo toliko bolj, veliko bolj odločno, veliko bolj učinkovito, če bomo imeli neko daljnosežno politiko. Kateri naj bi bili torej elementi? ki eh, bi si jih želeli imeti odražene v tej eh, politikah. Že sem omenjal nekaj aspektov, to ni izčrpen seznam, kajti čas nažalost je omejen in torej se oproščam že vnaprej, če se ne bom dotaknil določenih eh, vidikov, ampak prvo področje, ki bi ga želel izpostaviti in kar je že zajeto v agendi eh, 2020 eh, Evropske unije, eh, Eh, in sicer kjer migracijo že priznavamo kot potencijalno pozitiven faktor za rast. Torej, to je že priznano kot element, ki lahko izboljša produktivnost, ki lahko izboljša gospodarske politike in ki lahko pač pomaga celi Evropski uniji in vsem državam članicam. Kako naj eh, migracije, eh, priseljevanje postane res eh, ta pozitivna sila. Tukaj moramo imeti res multidisciplinaren pristop. Ko govorimo o migracijah za rast, to pomeni, da moramo ponovno premisliti eh, o tem, eh, kako eh, naj usmerjamo naše programe za trg dela. Eh, pomeni vključiti tudi migracijsko razsežnost v programe in načrtovanje eh, za, za vzpostavitev uh, tovrstnih eh, aktivnosti pomeni upoštevanje celih vrstih elementov, ko oblikujemo programe za trg dela. Naprimer, eden od glavnih vidikov, ki jih je treba upoštevati, kajti to vpliva na celo vrsto različnih področji in tem, je način, kako se na mednarodni ravni zaposlujejo migranti in torej mednarodno rekrutiranje oziroma najemanje migrantov je tudi urejeno. Imamo tudi celo vrsto pravilne vrsti ila in tako dalje. Torej, ampak nimamo ustreznega mehanizma, ki naj bi zagotovil, da se ti standardi spoštujejo. Neetično eh, najemanje pomeni kršitev določenega sektorja, recimo privatnega, zasebnega sektorja, ki najema te e, migrante. Pomeni negativni učinek za namembno državo, negativni učinek za izvorno državo in za migrante, ki so izpostavljeni celi vrsti e, kršitev zaradi lastne ranzljivosti. Če pa bi imeli imeli sistem, ki zagotavlja etično najemanje takih delavcev, potem ti ljudje ne bi bili izpostavljeni tem nevarnostim. To je povezano torej s tem, kako se nadzorujejo velike multinacionalke, naprimer. To je povezano tudi z učinki, pozitivnimi učinki, ki bi jih vse to lahko imelo za posamezno ekonomijo. Drugo področje, ki je tudi bilo omenjeno, ki ga je omenjal gospod Koejo v svojem prispevku, je eh, zaščita. Torej, eh, Evropa, ki eh, ščiti, ki brani. Zelo pogosto povezujemo to zaščito z eh, prosilci za azil eh, in begunci, ampak to ni vse. Eh, torej uh, ta pokrajina, uh, ki uh, ta, uh, to prizorišče migracij se je spremenilo, ni tako zelo jasno zastavljeno kot v preteklosti. Večkrat se soočamo z zapletenimi migratornimi tokovi. Uh, in da tako naprimer, um, če pogledamo južne obale Evrope v Italiji, Grčiji, na Malti in tako dalje, tam bomo imeli recimo prosilce za azil, boste imeli eh, mladoletnika brez spremstva, boste imeli eh, naprimer tihotapca eh, ljudi in tako dalje. In vse to tirja različne pristope k migracijam. Ampak moramo zagotoviti, da v naših politikah bomo imeli sistemi, mehanizma, orodje, ki se jih lahko poslušamo za to, da zagotovimo zagotovimo ustrezno zaščito vsem različnim kategorijam, ki to potre, dejansko potrebujejo. In torej, to pomeni, da moramo imeti veliko močnejši boj proti tihotapljenju in ne samo a, na ravni a, policijskih organov, to je seveda bistven. A, aspekt, ampak tudi ob upoštevanju tega, da tih otapljanje in trgovina z ljudmi imajo vpliv na posameznikovo življenje, žrtve kot take, predvsem na celotno skupnost, na drž, družino. Imamo torej vrsto socialnih vidikov, ki jih je treba upoštevati, ko govorimo o boju proti uh, eh, tih otapljanju in trgovini z ljudmi. Uh, kar a, ni samo vedno povezano z bojem proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu, ki vodi to vrstne, a, to vrstne dejavnosti. In še en vidik, ki je prav tako pomemben a, za prihodne politike, je to, kar ponavadi imenujemo zunanja razsežnost. Seveda, ko govorimo o Evropski uniji, imamo poleg drugih stvari tudi GAM, a, kar je eh, po mojem mnenju odločno, odlično eh, orodje za to, da vključimo zunanjo razsežnost eh, tako za posamezne države kot za Evropsko unijo, ampak to moramo uravnotežiti, moramo to izboljšati, kajti, ko govorimo o zunanji razsežnosti, o sodelovanju z tretjimi državami, z izvornimi državami oziroma z prehodnimi državami in tudi, ko govorimo o določenih regijah, kjer se Evropa a, angažira, kaj vse to pomeni. Doslej smo govorili predvsem o sodelovanju in o dialogu, ki se sredotoča predvsem na pomoči, ki jo potrebujemo od države izvore in od države prehoda pri urejanju teh tokov, pri boju proti eh, nezakonitim eh, tokovom, pri eh, ščitenju zonanjih meja, v boju proti nezakonitim priseljevanju. To je, to je v redu, ampak to ni vse. Imamo druge vidike pri sodelovanju z državami izvora, ki jih je treba upoštevati. In, moramo ponuditi tem državam, če želimo biti kredibilni, verodostojni v našem zunanjem pristopu, da jim pomagati pri ustvarjanju zmogljivosti, ne samo zato, da preprečijo premike nezakonitih migrantov, ampak tudi zato, da ustrezno obvladujejo te premike na svojih tleh in v širšem oziru v odnosih z Evropsko unijo, moramo jim pomagati v boju proti temu, kar imenujemo eh, izvorne eh, korenine. In eh, se moramo osredotočiti tudi na vrsto pač izvornih razlogov, ko govorimo o, o, tem izvorni, o teh izvornih razlogih, potem govorimo o revščini, o kršitvi um, človekovih pravic, o celi vrsti problemov, ki si jih je treba lotiti. Ampak eden od glavnih razlogov za eh, migracije je pač uh, teženje za boljšo prihodnost. To je tudi izvorni razlog za migracijo. Kako se lotimo tega? Eh, s tem, poskusimo ustvariti bolj učinkovite načine zakonitega priseljevanja. Eh, v sredozemlje, sredozemlje je primer tega. Tam smo ugotovili, da pristop, s katerim želimo samo preprečiti nezakonito priseljevanje, ne da bi zagotovili alternativnih eh, kanalov za zakonito priseljevanje, ni najboljši način za reševanje tega problema. Torej, izboljšanje zakonitih kanalov za priseljevanje Ehm, seveda ne eh, izniči nezakonitega priseljevanja, ampak to je vsekakor neka druga možnost in to nedvomno pomaga tudi našim odnosom s tretjimi državami, zato ker jim ponujamo bolj uravnotežen pristop, ki eh, je v interesu obeh strani in tudi zato, ker verjetno bo ta pristop omejil eh, tihotapljenje ljudi, nezakonitih priseljencev, kar Eh, gre pripisati tudi dejstvu, da so druge alternative eh, neizvedljive. In eh, naj zaključim svoj govor, svoj prispevek še z, enim, z eno pripombo in sicer naj še dodam, da uh, element, za katerega mislimo, da ga je treba upoštevati, v katerega se je treba poglobiti in ga je treba vedno upoštevati, je to, da nič, kar se dan, dan, dan danes uh, dogaja na svetu, ni predaleč od nas. Pred štirimi leti. Ko se je pričela sirijska kriza, nismo sploh pomislili, da bo to imelo bistven vpliv eh, na število prihodov eh, v Evropo. Kajti smo imeli občutek, da je bilo to daleč. Eh, da se nas ne bo eh, dotikalo. Ampak, eh, če, gled, gled, ampak glede na to, da smo se potem učinkovito angažirali v reševanje te, te krize, je potem postopoma prišlo tudi do zmanjšanja prošen ampak um, seveda, če tega ne bi storili, bi potem se lahko ta pojav lahko uh, razširil. Ko se je vojna začela v Maliju, smo imeli občetek, da se to dogaja nekje zelo daleč od nas in da to ne bo vplivalo na nas, na ta del sveta, ampak uh, temu ni bilo tako. Torej, pomembno je govoriti o zunanji razsežnosti. Mi kot uh, države članice in Evropska unija moramo biti angažirani, kjerkoli se stvari dogajajo kajti to je unija, ki temelji na vrsti a, načel demokracije, spoštovanje človekovih pravic in to so načela, a, ki so univerzalna in sicer ne samo v Evropski uniji, znotraj evropskih meja, ampak tudi zunaj njih. In torej to pogledno moramo, moramo biti upleteni, se moramo angažirati in še par besed naj se zahvalim grškemu predsedstvu, kajti imeli smo zelo konstruktivne in pomembne razprave v zvezi s vsemi temi vprašanji eh, skozi celotno obdobje eh, predsedovanja, ki se seveda še nadaljuje. In uh, tukaj ne gre samo za prizadevanje, ampak rezultati, ki smo jih dosegli doslej, so bili uh, zelo pomembni in upamo, da bo to dalo dodatnega zagona tudi za temo uh, pravosodnih in notranjih zadev in da, da se bo uh, ta angažiranost nadaljevala tudi v nas vseh naslednjih uh, predsedcih. Hvala lepa. Hvala lepa. mislim, da imamo kar nekaj vprašanj za razpravo. Preden pa začnemo z razpravo, bi vas želel spomniti na dvoje. Tisti, ki želijo prevzeti besedo, morajo za besedo prositi in sicer tako, da rumeni karton dajo sekretarjatu in drugič, eh, da bomo postopali eh, ustrezno, moramo omejiti čas za intervencije in začeli bomo z gospodom Janusom Amarjem iz Cipra. Hvala lepa predsedujoči, hvala lepa eh, poročevalcem, ki so omenili zelo pomembne točke in veliko podatkov ta dejstva v zvezi z eh, toki priseljevanja v sredozemlju seveda niso nova. To je povezano tudi z gospodarsko krizo v eh, teh regijah in že nekaj let eh, obstajajo ti migracijski tokovi. Oseb uh, ki tudi izgubijo življenje pri eh, prehodu eh, teh eh, meja, zlasti na morju. Govora je bilo o krepitvi skupne evropske politike priseljevanja. Vedno bolj se zavedamo, da obstaja velik pritisk zlasti na sredozemske države, uh, zaradi teh eh, migracijskih tokov. Eh, tragedija pred Lampeduso lani je pokazala, kako pomembno je, da še okrepimo naše dejavnosti. Vprašanje priseljevanja ima eh, številne razsežnosti, humanitarne, družbene, gospodarske in to vpliva na vse tri države, državo izvora, prehoda in pa eh, končno destinacijo. Veliko ljudi umre, preden eh, doseže cilj. In eh, tudi to je precej povezano z odzivom Evropske unije. Pogosto v zadnjih dneh, eh, naprimer, je prišlo do novih žrtev pred otokom Lesbos eh, v Grčiji in vse to je povezano s tem, da eh, je priseljevanje zelo pomembna točka na dnevnem redu vsake razprave Evropske unije. Pomembno je, da vse države Evropske unije na tem področju sodelujejo, moramo se odzivati skupaj. In to mora vključevati tudi razloge za priseljevanje. Moramo sprejemati zakone v duhu solidarnosti. Moramo solidarnost tudi na to tolmačiti na širok način. Treba je porazdeliti breme teh migracijskih tokov. Če si pogledamo sporazume s tretjimi državami v zvezi s priseljevanjem, potem vidimo, da naprimer na tem področju zlasti ad hoc skupina za sredozemlje zelo dobro dela. Gospod Bronks. Ja, e, minister je rekel, da ima njegova vlada vla, načrt za e, omejevanje teh migracijskih tokov, ampak po drugi strani pa je govoril o refoulement in to je pravzaprav e, postopek, ki omogoča nezakonito priseljevanje. Eh, izvršni direktor Frontexa je govoril o tem, naprimer, da eh, osebe, ki pridejo eh, v Evropsko unijo, morajo to območje zapustiti, ampak prosi se jih pa na tako neformalen način oziroma tako prijazno, da se pravzaprav niti ne preverja, če potem odidejo ali ne. In, um, Poleg tega eh, je treba, se je treba vprašati tudi, kdo je odgovoren za eh, te smrti eh, priseljencev. Torej, po eni strani so to seveda tisti, ki jih dajo na neustrezne ladje in tako dalje, ampak po drugi strani pa so to tudi zakonodajalci. Torej, tisti, ki eh, odločajo o tem, da eh, ti priseljenci, če tudi ne dobijo azila, še vedno lahko ostanejo v Evropski uniji. Torej, ne smemo nagrajevati tega nezakonitega priseljevanja, če želite eh, omejiti te tragedije v sredozemlju. Se pravi, treba je. Eh, Eh, vrniti vse tiste priseljence, ki pridejo v Evropo nezakonito in ki ne dobijo azila in to, če se le da, v eh, povezavi in v sodelovanju z izvornimi državami. Eh, na to se bodo te novice tudi razširile med vsemi temi skupini, skupinami in skupnostmi in tako bo tudi priseljevanja manj. Zjutraj smo slišali, da Eh, ta, eh, da je to priseljevanje eh, pomembno in celo potrebno, ker bo na to kompenziralo za negativno demografsko krivuljo v Evropi. Eh, ampak to ne drži, če imate priseljence iz Afrike ali Azije, ti ne nadomestijo manjkajoče eh, dojenčke v Evropi, kaj ti niso evropejci, oni samo eh, vzpostavijo svoje ločene skupine na to v Evropi. Hvala lepa, gospa Stamboli, grški parlament. Hvala lepa, gospod predsedojoči res je, da je nezakonito priseljevanje oseb brez ustreznih eh, osebnih dokumentov v Evropsko unijo je zelo pomembna tema. Veliko teh ljudi uh, beži iz svojih držav zato, da si rešijo življenje, kajti tam so življenjski nevarnosti, naj si bo zaradi vojne ali enostavno težkih razmer. Vprašanje, ki se postavlja, je, ali bo Evropa še naprej ostajala demokratično in varno območje za ljudi, ki potrebujejo in morajo uživati tudi mednarodno zaščito. Kar se tiče prisotnosti teh oseb na evropskem območju, je treba vedeti tudi to, da eh, te osebe pridejo v Evropo z določenim s prečkanjem določenih mej in naprimer Grčija je ena izmed eh, držav eh, prehoda in eh, država, ki mora zagotoviti v tem primeru kot prva država vstopa, da se spoštujejo človekove pravice teh priseljencev. In vse to, vsi ti postopki silijo priseljence tudi v iskanje drugih poti, alternativnih poti. In to je eh, težava, ki jo je treba urediti. Sedaj imamo eh, nov, eh, novo uredbo v zvezi z nadzorom pomorskih meja in v tej uredbi je zapisano, da bodo človekove pravice spoštovane ampak ta eh, uredba omogoča, da se ladjo ustavi in da se izkrca vse priseljence v tretji državi, vključno z državo izvora. In da se na to tam preveri njihovo stanje in šele potem, da se jim da možnost, da uh, ugovarjajo temu izkrcanju v tretjih državah. Ampak eh, iskreno si se lahko vprašate, ali se bo to res zgodilo in kdo bo odločal o tem. Ali bodo to isti policisti oziroma eh, odgovorni za nadzor meja ali kdo bo to in kako lahko vrnemo te osebe v države, iz katerih bežijo. Imamo celo vrsto poročil tudi mednarodnih eh, organizacij, eh, imamo osebe, ki so se trikrat ali večkrat pojavile zopet na isti meji in ki so podale eh, svoje, svoja pričevanja. In naprimer, če se taka oseba na to pojavi eh, na območju Grče, kakšna bo njegova prihodnost, kakšna bo njena prihodnost? naprimer, kaj se bo s to osebo dogajalo tistih 14 eh, dni, ki so potrebni za identifikacijo osebe, kje bo in kako bo mogoče omejiti svoboščine te osebe brez eh, kakršnekoli sodne odločbe za toliko časa. Če ta oseba prosi za azil, potem pomeni, da mora ostati torej, v priporu ali pa eh, je do 18 mesecev lahko zaprta v nekem eh, v priporu. In v tem času nima ne azila, ne pravice do azila. In zelo veliko teh ljudi se na to znajde v eh, nekih eh, celicah, v, na policijskih eh, postajah, kjer nimajo sploh ustreznih pogojev. Treba se je vprašati tudi, kaj se zgodi z priseljenci, nezakonitimi priseljenci, ki že več let živijo v Grčiji in ki so uh, sedaj razkrite zato, ker je grška policija eh, po rasnih kriterijih začela od eh, poletja 2012 te osebe enostavno pripirati. Torej osebe, ki so v teh ječah, dobijo neustrezno hrano, živijo v nečloveških eh, okoliščinah in istočasno pa se zapravlja denar v obliki plačevanja varnostnih eh, podjetij in pa za gradnjo vseh možnih preprek za dostop priseljencev. Naprimer, 14 milijonov evrov je namenjeno zasebnim eh, varnostnim agencijam za eh, varovanje 3000 oseb, ki so pri, v priporu. Treba se je vprašati, kaj se zgodi s temi priporniki, kako so lahko sploh zagotovljene njihove pravice. To ni primerno niti za mojo državo, niti za Evropsko unijo in mislim, da morajo nacionalni parlamenti in Evropski parlament narediti vse, kar je mogoče, da se prepreči takšno delovanje z obstoječimi ukrepi. Poleg tega pa je treba tudi sprejeti nove ukrepe, treba se odločiti za eh, to, da se v vseh državah eh, sprejme večje število priseljencev. Eh, Hvala lepa, gospod Jazdemera. Zelo nakratko se bom odzval na Eh, vprašanja v zvezi s samim oblikovanjem politike Evropske unije o priseljevanju in azilu. Tisti, ki me poznate, veste, da nikoli nisem razmišljal o priseljevanju kot o nekem problemu. To je fenomen, ki je tesno povezan z razvojem. Eh, prejšnji teden v Atenah eh, smo razpravljali o poročilu Renate Weber in V tem kontekstu ponavljam, da je eh, torej, priseljevanje eh, globalni fenomen, ki ima več razsežnosti, eh, zakonodajno obsežnost, torej nezakonito priseljevanje, vprašanje um, mednarodne zaščite teh oseb in pa ključno vprašanje integracije teh oseb, vprašanje izvora in tranzitu. Ta vprašanja Eh, meja, eh, vračanja in pa eh, pripora. Torej, to so ključni vidiki tega fenomena priseljevanja. Nekaj besed o mejah. Meje je treba tudi obravnavati v teh štirih razsežnostih. Govorimo o pomorskih mejah, Karlos je o tem veliko povedan, na to imamo rečne meje, zračne meje in pa kopenske meje. Dobro vsaka država na jugu in severu Evrope ima neko specifičnost na področju meja. Če želimo, kot želimo, da se omogoči temeljno svoboščino Evropske unije, kar je eh, pravica do prostega gibanja, potem je treba zaščititi zunanje meje Evropske unije vsi vemo, tudi jaz, da pristojnost zunanj, pri varovanju zunanjih meja je nacionalna, ampak imamo pa Frontex. Ampak kako imamo na eni strani Frontex, po drugi strani pa eh, nacionalne pristojnosti. Ne, treba je deliti te pristojnosti. Eh, imamo naprimer instrument Ravic, ki ga praktično nikoli ne uporabljajo v nekaterih državah. In sicer imamo naprimer eh, neko agencijo sedaj za priseljevanje in za azil v Malti, ampak je bila praktično pravkar ustanovljena. To ni dovolj. Eh, vem, o čem govorim. Zelo dolgo sem bil odgovoren eh, za odbor za priseljevanje v svetu Evrope in tudi, tudi doma sem bil odgovoren za ta vprašanja. Torej, nisem Eh, nisem nedolžen kar se tiče teh vprašanj to poznam in eh, prihodnost eh, politike evropske unije ni v tem da se sprejema zakone v zvezi s temi ali onimi vprašanji. Ne, treba je imeti globalno vizijo tega fenomena in treba je razviti skupne politike. Zakaj skupne politike? Odgovornost v tem primeru mora biti deljena. Priseljevanje ni nič slabega, ampak eh, imamo pa še vedno omejene zmogljivosti in zato se moramo o tem skupaj odločati. Hvala lepa. Gospa Majt Mejh iz nizozemskega parlamenta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se vam za to, da ste to dali na dnevni red. To je zelo pomembno ne samo za sredozemlje, temveč tudi za eh, severne države Evropske unije. Spregovorila bi o dveh vprašanjih. Prvič eh, gre za vprašanje, ki je naš eh, stalni odbor za pravosodje postavil komisiji in sicer glede uloge tega odbora pri prehodnem sprejemu sirskih eh, beguncev. Komisija nam je na to odgovorila in če vas to zanima, vam lahko posredujemo odgovor. Mislim, da to zanima zelo veliko ljudi, kajti veliko sirecev prečka evropske meje tedni. Eh, po eni strani smo govorili o nadzoru meja, po drugi strani pa poudarjamo tudi pomembnost eh, samega priseljevanja. Vem, da uh, ta dihotomija obstaja tudi na nacionalni ravni, naprimer uh, eh, na nizozemskem, in da uh, obstaja cela vrsta različnih uh, konceptov in da razprava še ni odločena. Nihče ne želi, da bi ljudje umirali v sredozemlju. Teh žrtev je veliko preveč. Istočasno pa vemo tudi, da trg dela omogoča možnosti za preživetje in za delo v Evropi. Veliko teh nezakonitih priseljencev, ki prečkajo meje, uspejo preživeti. To pomeni, da tudi evropski trg dela ima zmogljivost eh, sprejemanja teh eh, oseb. Eh, tudi sama sem prisluhnila tej predstavitvi v zvezi z globalnim fenomenom priseljevanja ojema. Ampak treba se je vprašati tudi, kaj, kakšne so zmogljivosti trga dela za te priseljence. Evharisto. Hvala lepa. Dajem besedo gospodu Hajdnu iz Turškega parlamenta. Hvala lepa. Najprej bi se želel eh, zahvaliti vsem kolegom za predstavitve. Že približno dve leti vemo, da, približno, da je približno 30 tisoč ljudi v sredozemlju v tragičnih okoliščinah izgubilo življenje. In to je res tragično. Ko danes spremljam to razpravo, eh, slišim, da seveda gre za varnost eh, države Evropske unije, gre za pravico do življenja teh eh, priseljencev, ampak treba je dati prednost pravici do življenja teh priseljencev. V Turčiji imamo več kot 463 tisoč eh, oseb, ki so uradno begunci in temu je treba dodati še pol milijona ljudi, eh, ki so tem eh, uradnim beguncem priključeni. Se pravi, imamo en milijon beguncev v Turčiji danes. In če bi katerakoli država Evropske unije eh, živela, preživela situacijo, eh, ki jo poznamo v Siriji in njene posledice, bi eh, vam bilo to veliko bolj jasno. Mi spremljamo te uh, težave v Siriji, v Afriki, treba je te težave odpraviti že v državah izvora, zato morajo države Evropske unije prevzeti večjo odgovornost na tem področju in treba je razmisliti o tem, kako lahko rešimo te težave. Eh, kajti razmišljati o tem, da problem obstaja, to ne pomaga pri njegovem reševanju. Treba je najti rešitve, ki bodo skladne z evropsko zakonodajo, treba je najti politične rešitve in vsekakor bi bilo treba v Siriji eh, vzpostaviti varna območja, območja, kjer bi imeli prepoved letov, kajti kot sem že povedal, Mi imamo v Turčiji en milijon beguncev iz Sirije, torej to vključuje tudi njihove družinske člane. In poleg tega je treba upoštevati tudi, kaj se dogaja v Afriki, v Maliju, v Srednje Afriški republiki. Lahko prosim zaključite, pravi predsednik. Prosim zaključite, predsednik prosi govorca. Ja, torej, eh, na koncu bi želel povedati samo še to. Eh, seveda je varnost eh, meja Evropske unije pomembna, ampak med, med varnostjo in pravico do življenja je treba dati prednost življenju. Hvala. Hvala lepa, gospod Guillaume, uh, gospa Guillaume, uh, Evropski parlament. Zelo na kratko, eh, samo eh, tri eh, pomisleke v zvezi s to razpravo. Torej, tudi sama razmišljam o tem, kako se uporablja evropska sredstva in uh, Na primer, eh, želela bi eh, povedati, da smo pred nedavnim glasovali o novih eh, pravilih v zvezi s porazdelitvijo sredstev za integracijo priseljencev in upam, da bo to omogočilo tudi boljše ravnoteže med različnimi politikami, med azilno politiko, integracijsko politiko, politiko vračanj, kaj ti želeli bi, da bi imeli dejansko ustrezne, ustrezna sredstva za vse vse te politike. Je pa to še vedno izziv. Eh, sedaj eh, druga točka, zelo na kratko. Želela bi povedati, da sem zelo eh, cenila intervencijo gospoda Ambroze in povsem se strinjam s tem, kar je povedal. Všeč mi je način, kako govori o vprašanju priseljevanja in azila. To ni nekaj, kar je kar imaš tudi širšo razsežnost, tudi širši cilj in namen. In iz tega vidika mislim, da je treba ustrajati tudi pri tem, eh, da eh, vprašanja integracij eh, nismo dovolj poglobili v tej razpravi danes. Zelo veliko govorimo o uh, azilu in priseljevanju, ampak na to pa je uh, treba razmisliti tudi o integraciji in o boljšem družbenem vključevanju. In na koncu uh, Eh, na hitro smo se dotaknili tudi vprašanja azila. Besedila so bila izboljšana, vsaj upamo, eh, da eh, so bila izboljšana, vsaj kar se tiče Eh, same redakcije, ampak še vedno imamo veliko dela pred sabo glede skupnih standardov in pa razlik, ki obstajajo med državami članicami. Istočasno pa vidimo tudi, da eh, so nekatere države pod hudim pritiskom in niso ustrezno eh, pripravljene na to. Naprimer, če pomislimo samo na Bolgarijo danes, Torej, treba bo biti zelo jasen glede teh skupnih standardov na področju azilne politike v prihodnosti in treba bo tudi reformirati, naprimer, um, uredbo Dublin 3. Hvala lepa. Prosim, če spoštujete čas dve minuti in pol, ki ga imate na voljo.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 Hvala lepa, zahvaljujem se vam za vse prispevke, za angažiranost. Jaz se želim osredotočiti na novo skupino za sredozemlje, ki je bila vzpostavljena po tragediji v Lampeduzi. To je italijanska tragedija, kajti Italija je mejna država, ampak je tudi evropska tragedija, ki jo Evropa mora razumeti in doživljati kot skupno tragedijo. Predlog uredbe parlamenta in sveta z predpisi za nadzor kar eh, pomorskih meja, eh, je bila eh, vključena eh, strani italijanske vlade med tiste eh, ukrepe Evropske unije, ki so še posebej relevantni. In za časa našega predsedovanja se bomo tudi ustrezno eh, angažirali. Mislim, da kar je pomembno, je eh, to, da spremenimo splošni pristop k migracijam, tudi se kulturnega in socialnega zornega kota. To je strukturni, stalni pojav, ki se ga ne moremo lotiti samo eh, z vidika izrednih razmer in samo z operativnega zornega vidika, samo za preprečevanje tega pojava. Kot je bilo povdarjeno, eh, priseljevanje je tudi priložnost, ki jo je treba izkoristiti in nacionalne države morajo se v določeni miri odpovedati delu svoje suverenosti na tem področju za skupno evropsko usodo. Šipka točka eh, eh, te, eh, delovanja te skupine za sredozemlje je pomankanje solidarnosti med državami članicami, kar zadeva sprejemanje prosilcev za azil. Ne presegamo samo finančne pomoči najbolj izpostavljenim državam, ampak bi morali tudi navesti celo vrsto zakonodajnih pobud in usmernic za to, da bi bilo načinjeno načelu solidarnosti zavezujoče na področju priseljevanja. Dobra volja ni dovolj moramo okrepiti boj proti nezakonitemu priseljevanju, hkrati tudi organizirati eh, in graditi eh, njihovo državljanstvo na, pod, na, na podlagi zakonitega priseljevanja. Moramo torej zagotoviti ustrizne možnosti za eh, delo, za raziskovanje z posebnim ozirom na trg dela, ki je v krizi, ki potrebuje obnove in moramo upoštevati tudi demografski izziv, ki mu moramo biti kos. Potrebujemo nekaj osnovnih pozitivnih zunanjih eh, politik tudi z vidika obdavčevanja, zato da odpravimo določena razhajanja v standardih med državami članici. Tukaj mislim na predpise v zvezi z državljanstvom oziroma kar zadeva glasovanje pri upravnih volitvah strani novih evropejcev, ki plačujejo davke in nam pomagajo, da izplačujemo pokojnine. Gre za otroke, ki so se rodili v Evropi eh, eh, tujim starč, staršem. Torej, eh, potrebujemo teh nekaj, nekaj osnovnih pozitivnih politik, ki, ki naj zadevajo tudi področje obdavčevanja dejanja, ki ne služijo za to, da, krši, k, da, da kaznujemo nazadovanja, uh, ki uh, se pojavljajo v nekaterih državah, kjer prihaja do protieuropeizma in populizma. Dobra volja ni dovolj in preveč sramežljivosti nam gotovo ne bo pomagalo. Tu, tudi, tudi cinična demagogija, ki lahko povzroči smrt Evrope. Hvala. Hvala lepa. gospa Jasevic iz Črnegore. My name is Azra Jasevic. Thank you. Hvala lepa, ime je Azra Jasevic. Hvala lepa, danes sem eh, imela eh, tu eh, priliko slišati kar nekaj prispevkov glede eh, priseljevanja. Po mojem mnenju eh, priseljevanja ne smemo eh, ustaviti kakor tudi ne smemo ustaviti časa in življenja, oziroma ne moremo. Ampak vsi želimo boljše življenje in moramo ustvariti boljše uh, razmere za priseljence, istočasno pa tudi zavarovati naše meje. Zato pozdravljamo nadzor eh, meja eh, in pa alternativne rešitve, s katerimi bodo lahko priseljenci zakonito prihajali v Evropo. Mislim, da nas ne sme uh, da se Evropska unija ne sme bati uh, priseljencev, ampak treba je vzpostaviti ustrezne uh, pogoje za njihovo integracijo. Torej, treba je razviti um, trg dela uh, in pozdravljamo tudi ta osnutek direktive Frontex. Hvala. Ευχαριστώ. Τελειώνουν οι παρεμβάσεις με τον κύριο... Hvala lepa za uh, vaše prispevke, gospod Ipsilant iz Grške parlament. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Želel bi čestitati uh, poročevalcu za njegovo delo. To je uh, občutljiva in pomembna tema tako za Evropsko unijo, za našo pravno kulturo, pa tudi nasplošno za civilizacijo. Vprašanje priseljevanja je ključnega pomena in ima več razsežnosti. Pomembno je uskladiti našo dejavnost pri opredelitvi vsake od teh razsežnosti, torej tako na teoretski kot na praktični ravni mislim, da Evropska unija mora biti jasna glede tega. Ne smemo pozabiti na to, da uh, države vzhodnega sredozemlja Evropske unije uh, trpijo pritiske, ki presegajo njihove zmogljivosti in infrastrukturo. Imamo naprimer uh, otoke, do Dekanez, kjer nezakoniti priseljenci presegajo število eh, prebivalcev teh otokov. In eh, v bolj splošnem okviru moramo najti dejansko solidarnost med nami. Solidarnost, ki bi podprla države članice in jim omogočila valorizacijo njihove kulture in omogočila tudi, da bi na civiliziran način lahko sprejeli te osebe, ki prihajajo na naše območje. Potrebujemo eh, pomoč in vse države morajo pomagati pri tem boju proti eh, kriminaliteti, odkudarkoli ta že prihaja. Želel bi povdariti naslednje. Eh, Grčija eh, tu um, plačuje približno. Grčija ima tu take pritiske in glede na to, da imamo, kot veste, zelo visok odstotek brezposelnih, zelo težko situacijo, eh, je neizogibno, da izboljšamo Eh, to eh, usklajenost eh, odzivov in moramo tudi sodelovati s tretjimi državami. Tudi v naši državi se soočamo z vedno močnejšim desničarskim taborom. To se pojavlja posod. Hvala lepa. Tako, sedaj pa še odgovori. Najprej gospod Atanasijus Pusijus, prosim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 namestnik. Prihajam iz pristaniškega organa, tam sem dolgo časa deloval, bil sem tudi dejaven v, na področju upravljanja pristanišča, tako da vem, da kako to deluje. V tem trenutku, če vzamemo vse države, ki so pod največjim migracijskim pritiskom, potem moramo upoštevati tudi to, da resnično imamo opravka z nesrečniki, ki so v neverjetno slabih razmerah. In omenil sem že delo, ki ga upravljamo zato, da bi torej sprejeli uredbo, s katero bi imeli potem dogovorene vsaj minimalne standarde in skupne postopke. Rad pa bi spregovoril o nekaterih najpomembnejših vprašanjih, ki se jih je potrebno zadati. Najprej solidarnost s tistimi državami članicami, ki so pod največjim pritiskom. V Grčiji je ta pritisk še prav posebno visok. Še ena tema, ki je tudi zelo pomembna, je sodelovanje na področju boja proti tihotapskim verigam, ki enostavno izkoriščajo nesrečo prizadetih. Tretje vprašanje. Sodelovanje med evropskimi institucijami in organizacijami, med Europolom, Frontexom in ostalimi. In sicer tako pri nadzoru meja, kot tudi pri boju proti tihotapskim mrežam. Četrtič. spoštovanje človekovih pravic. To je še prav posebnega pomena. To je morda najpomembnejša tema. In če ne bo dovolj primernih struktur, kar se tiče zaizitve teh migracijskih tokov, potem ne bomo dosegli napredka. Toliko. Hvala lepa. Hvala lepa gospod Koeljo. Hvala lepa, predsedojoče, hvala lepa za vse pripombe in vprašanja. Štiri točke. Najprej. To, kar je dejal gospod Brozi, to podpiram in razumevanje migracij, to je kompleksna zadeva. Strinjam se, ko pravi, da se moramo ukvarjati z demografskimi izzivi zakaj potrebujemo priseljevanje. Prav tako se ne moremo izogniti temu, da se soočimo z vprašanjem sodelovanja in razvoja s tistimi državami, odkud prihaja največ priseljencev, če se tega želimo lotiti na trajnostni način. Vendar pa mislim, da moramo razlikovati med ekonomskim priseljevanjem in prosilci za azil. in begunce, torej tiste, ki potrebujejo mednarodno pomoč. Tukaj imamo različna vprašanja in potrebujemo različne odgovore. Strinjam se z gospodom Ipsiantisem, ki pravi, da imamo tudi različne stopnje brezposobnosti, naprimer v Grčiji in v Nemčiji. Ko govorimo o brezposobnosti med mladimi, je Grčija, v Grčiji znaša ta približno 60 odstotkov, v Nemčiji pa 8. Torej, lahko govorimo o teh podatkih. Ko govorimo o ekonomski migraciji, seveda včasih razumemo, da so odzivi lahko različni po državah. Strinjam pa se z gospodom iz Črnagore, ki pravi, da se priseljevanja ne smemo bati. Res je, ne smemo se ga bati. Moramo pa ga upravljati. Včasih ekstremna desnica poskuša predstaviti priseljevanje kot grožnjo in izraziti potrebo po zaprtju meja. Skrajna levica pa pravi, da moramo odpreti meja kar vsem, poprek. Mislim, da je pošten in primeren način nekje vmes. Upravljati moramo s pritiskom priseljevanja. Seveda pa moramo izpostaviti potrebo po skupnih rešitvah, po solidarnosti, Strinjam se s ciperskim predstavnikom. To je moja prva točka. Druga. Naj spostavim to, kar je dal gospod Diaz Damera. Dejstvo je, da prost pretok oseb znotraj EU obstaja. To pomeni, da moramo okrepiti nadzor nad zunanjimi mejami. Če nimamo ustreznega nadzora na zonanih mejah, potem tudi slabimo prost pretok oseb na znotraj Evropske unije. Tretjič. To, kar je dejal tuški predstavnik. Varnost, reševanje življenj. Dejal je, če se moramo odločiti med tem, bi torej reševal življenje. Seveda, jasno je. To je naša prednostna naloga, reševati življenje. Vendar pa, če smo iskreni, ne moremo državam članicam usiljevati rešitev. Gre za težavo pravne podlage. Kljub temu pa bi želel pripraviti evropsko zakonodajo, kjer bi vsi bili obvezani slediti tem določbam reševanja življenj. Vendar pa držav članic ne moramo prisiliti z evropskim pravom, da to počnejo. Lahko samo urejamo evropske misije ki jih usklajuje Frontex. Torej, pravno podlago imamo, moramo jo spoštovati in to pomeni, da smo tukaj pristovni samo za Evropske misije. In potem še zadnje vprašanje. Grška predstavnica je podala pripombo glede na to, da nova uredba dovoljuje tudi potem vračanje v tretje države. Prav imate. Zakaj? Zato, ker ne moremo zagovarjati za misli, da vsakogar, ki ga najdemo na morju, ima pravico, da stopi na zemlje EU. To veste, da bi potem pomenilo odprte z, eh, naših meja za vse. Kot veste, niti ena misija Frontexa se ni končala z izkrcanjem v tretjih državah, vendar pa ko pripravljamo zakone, moramo pač upoštevati vse možnosti. Ali naj preprečimo možnost izkrcanja v tretji državi? Ne, tega ne moramo storiti. To, kar lahko storimo, pa je, in to smo storili, da torej okrepimo nekatera pooblastila. Evropski parlament je eh, zahteval okrepitev pooblastil. V vseh besedilih zahvaljujem se grškemu predsedstvu. Svetu sveto ni bilo na začetku jasno, kdo je voljan kaj storiti, na koncu pa so soglasno to potrdili. In sedaj imamo torej to načelo vračanja. Torej nismo prepovedali izkrcanje v tretjih državah, urajamo pa pogoje, ki jih morajo vsi izpolnjevati, da se to zgodi. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa, gospod Ambrozi, prosim, bodite kratki, sicer bomo predolgi. Lunch, be... Hvala lepa, seveda. Ne bom vas zadržoval. Kratek bom. Dve, tri kratke točke. Govorili smo o tem, da imamo jasno povezavo um, s tem, da je prepoved vračanja povezana s smrtjo mi na morju, ne, to je napak. Seveda govorimo o dokazih, ki so jasni in ne govorimo samo o načelih. Vse države so ratificirale načelo nevračeno, to je torej zakonodaja, to je mednarodno pravo in Evropska unija temelji na pravni, pravni državi, upam, kot evropski državljan, da se mora ta zakon ta podlaga spoštovati. Za mene je to jasno. Torej, načelo o nevračanju se mora uporabljati v vsakršni obliki za tiste, ki prihajajo in ki menijo, da imajo legitimno zahtevo po azilu. To ni samo strezno zakonsko gledano, temveč je to tudi prikaz dostojanstva Evropske unije. Prav tako se moramo torej truditi, da bi razblinili ta mit, da bomo, če uveljavljamo človekove pravice, ustvarili težave za nas. Ne, to samo počnemo tisto, kar moramo, če pač smo resni, če smo prosto demokracije in človekovih pravic. Strinjam se z različnimi pripombami glede potrebe po tem, da ima Evropska unija skupni pristop in skupno politiko, kar se migracij tiče mislim, da je premik v tej smeri, kot je bil primer tudi pri azilu, naslednji korak, ki ga moramo storiti kar se da hitro, zato ker so izzivi in vprašanja, s katerimi se posamične države članice soočajo, kot posamezne države, takšne, da bi se tega laže lotili na ravni skupnosti. Kot je bilo ravno kar omenjeno, seveda imamo razlike med gospodarskimi razmerami, razmerami na področju zaposlovanja in tako dalje. Zato, ko govorimo o priseljevanju kot o faktorju za rast, bi lahko država, ki ima težave z brezposobnostjo, imela težave. Če pa to damo v okvir unije, potem imamo drugačne pristope, ki so primerni. In potem integracija, da, seveda to je ključnega pomena, tega nisem omenil, ne zato, ker ni pomembno, temveč zato, ker nisem imel dovolj časa, to mora biti glavni del prihodnih usmeritev politike in mislim, da je bilo zelo pozitivno in aktualno, da je grško predsedstvo integracijo navedlo kot eno najpomembnejših točk na zadnjem neformalnem sestanku s Kifa v Atenah. In integracija gre v obe smeri. To ne pomaga zgolj priseljencem, da se privadijo na novo družbo, novo okolje. To pomaga tudi našim državljanom, da se navadijo na družbo, ki se spreminja, ki postane več kulturna in da naredijo prostor in izkoristijo vse priložnosti priseljevanja in priseljencev. Hvala lepa. Hvala lepa. Rad bi se zahvalil vsem udeležencem. pri teh različnih vprašanjih. Sedaj imamo odmor za kosilo. Rad bi se zahvalil tudi službam Evropskega parlamenta, sekretarjatu odbora in tistim, ki so pristovani za sodelovanje z nacionalnimi parlamenti za organiziranje tega dogodka. Sedaj pa vabim vse na kosilo, ki bo v restauraciji v zgradbi ASP na Terospineli. parlamentarno osebe vas bo vodilo.